Uh, Dobro jutro, prosim vas, da sedete na svoja mesta, ker bi želeli začeti seminarjem. Uh, good morning everybody. Uh, my name is Ines Zuber. Lep pozdrav, sem Ines Zuber, sem podpredsednica odbora EMPL v Evropskem parlamentu. Govorila bom portugalsko. Um, bom dia a todos, bem-vindos a este seminário conjunto. Lep pozdrav vsem na tem skupnem seminarju, ki ga organizirate sta odbor za zaposlovanje in socialne zadeve ter ostali partnerji. Štiri agencije, ki delajo v istem sektorju, smo zbrali na tem seminarju, pogovarjali se bomo o evropskem socialnem modelu, ki je ključnega pomena za evropsko konkurenčnost. V veliko veselje mi je, da so danes z nami na tem seminarju številni kolegi iz prejomenjenih organizaciji. Več seminarjev smo že organizirali na to temo, to je zadnji, ki ga organiziramo. Tridesetega junija je bil organiziran zadnji seminar, prvi je bil organiziran leta 2011, govorili smo o brezposelnosti mladih, naprimer, potem o izzivih z področja zaposlovanja. Ko gre za izobraževanje, je zelo pomembno izobraževanje obravnavati tudi v kontekstu zaposlovanja. Govorili smo tudi o tem, da bi morali vzpostaviti več delovnih mest, še posebej za mlade, zlasti zaradi tega, ker smo v zadnjih letih priča temu, da je ogromno mladih, izključenih iz trga dela, izključeni so tudi iz procesa izobraževanja. Delo, ki smo ga opravljali do sedaj, je bilo dopolnilno delo. Namreč zanimalo nas je, kaj vse lahko agencije storijo na področju zaposlovanja v Evropski uniji, v posameznih državah. Z današnjo razpravo bomo skušali ponovno obravnavati vprašanja, ki smo jih že na prejšnjih seminarjih, upam, da bomo delali v enako konstruktivnem duhu. Preverili bomo tudi, ali obstaja možnost za kakršnokoli sinergetično povezovanje med štirimi agencijami. Danes bomo govorili o Evropskem socialnem modelu. Dovolite mi, da pozdravim ministra Valerijo Lazarja ministra za gospodarstvo iz Republike Moldove. Kolega Lazar bo sodeloval v enem od panelov danes do povdne. Lep pozdrav tudi vsem direktorjem štirih agencij, Kristjanu Letmajerju iz CDFOPA, potem Menendez Veldesu iz Eurofanda, Madlen Serban, gospod gospe iz ETF ter Kristi Sedlaček iz EU OŠA. Udeležence na današnjem seminarju pa prosim, da izpolnijo tudi ocenjevalni list, ki ga trenutno delimo. Vaše odgovore bo potem prevzel sekretarjat. V imenu direktorjev štirih agenciji pa bo spregovoril kolega Letmajer iz CDFOPA. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, v imenu agenciji mi je veliko čas, da vas danes lahko pozdravim. Hvala lepa, gospe Zubar in gospe Berest, celemu odboru za zaposlovanje, ker ste organizirali ta seminar skupaj z nami. Posebna zahvala gre tudi gospodu Pratsmoneju, ki bo podal ključni govor čez nekaj trenutkov. Hvala lepa tudi gospodu Lazarju, ministru za gospodarstvo Republike Moldove. Hvala lepa tudi članom parlamenta, gospodu Bekerju, gospe Gonc, gospe McIntyre, potem gospodu Kombihnu iz Cemeta, gospe Fischbach-Pitel iz Epsuja in nazadnje še gospodu Reguju iz Urada svetovalcev za evropsko politiko. Čeprav je težko reči, kaj je pravzaprav evropski socialni model, je pomembno vedeti, da so politike zaposlovanja, fleksibilna varnost in tako naprej tiste politike, ki ločujejo Evropsko unijo od ZDA. Presegajo vsakašno ideologijo, sestavljajo del evropske identitete. Predsednik Baroso je leta 2012 Rekel, da potrebujemo posodobljen sistem socialne zaščite, rekel je, da je socialni dialog ključni element evropskega socialnega modela. Državljani v večini spregledajo vlogo Evropske unije na tem področju, ampak Evropska unija je socialni element. V Nemčiji in Avstriji je bilo dokazano, da delovanje Evropske unije ni ovira, temveč Evropska unija spodbuja konkurenčnost. Vzdržna konkurenčnost je odvisna in tudi povezana s socialnimi naložbami in varnostnimi sistemi. Zato tudi naslov današnjega seminarja, kakršen je. Nikar ne skušamo sedaj izračunati kvadrature kroga, raje izpostavimo tisto, kar je ključnega pomena. Vse štiri agencije, Eurofond, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, OŠA, Evropska fundacija za usposabljanje, ETF in pa Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja, CDFOP, igrajo pomembno vlogo. ETF in CDFOP sta bila vzpostavljena že leta 1975. Vse štiri agencije skušajo dati glas tudi socialnim partnerjem. Sodelovanje in vključevanje leteh je izjemnega pomena, kot je podaril že predsednik Baroso. V tem smislu se mi zdi, da je današnji seminar odlična priložnost za to, da pokažemo, kako agencije prispevajo k razpravi, ki poteka na temo socialna razsežnost evropskih politik. S tem bomo Evropo približali državljanom, s tem bomo tudi povečali identifikacijo z Unijo in odobravanje Unije. V času vrčevanja se je v številnih državah pojavilo vse večje skeptično mnenje glede tega, ali dejansko lahko izboljšamo vsak dan evropskih državljanov. Na začetku tega vodnega govora bi se rad zahvalil vsem kolegom iz agencij in odbora za zaposlovanje, ki so organizirali ta seminar na res odličen način. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Litmajer. Sedaj pa pozdravljam Ksavijera Praca Moneja, generalnega direktorja oziroma namestnika generalnega direktorja za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji. Kolega dobi besedo za to, da sedaj poda ključni govor na današnjem seminarju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Dobro jutro. Najprej bi se rad zahvalil odboru za zaposlovanje. Pa ne samo zaradi tega, ker sem v prejšnjem življenju, do izpred dveh let in pol, pogosto imel opravka z odborom Empel, neposredno sem z vami sodeloval. Spomnim se, da ste v odboru imeli vedno ostre, kritične, konstruktivne razprave, ki jim je predsedovala kolegica Pervonž Beres. Lahko se nekaj naučimo tudi z, za prihodnost v zvezi z Evropskim socialnim modelom. Izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje, to je med seboj povezano. Deležniki na področju izobraževanja in zaposlovanja v državah članicah in tudi na evropski ravni bi se morali bolj pogosto pogovarjati med seboj. Zato je za me osebno in tudi za nas nasploh izjemno dobro, da ste organizirali današnji seminar. Najlepša hvala tudi vsem agencijam. Poprečni državljani ne razumejo najbolje Evropske unije. In če te štiri agencije, ki se ukvarjajo z evropskim socialnim modelom na evropski ravni, ne bi uspele tako tesno in odlično sodelovati, bi bili evropski državljani še manj seznanjeni s tem, kaj Evropa počne na socialnem področju. Zakaj so agencije danes z nami? Po mojem mnenju obstaja en temeljni razlog, zakaj ne bodo agencije pomagale pri zagotavljanju boljših politik, ki temeljijo na dokazih, namesto da kažemo, kakšne dokaze smo odkrili na podlagi politik. To se pogosto dogaja na področju izobraževanja. Preveriti moramo, kaj deluje, kaj ne deluje. Manj izjav moramo podajati, bolj konkretno moramo delovati. Še zadnje bi rad povedal. Odlično je, da ste naslovili ta seminar socialni model ključno gonilo za konkurenčnost. Zakaj se mi zdi to pomembno? Bistvo evropskega socialnega modela ni vezano na to, da je solidarnost dobra, da si je socialni dialog dober. Te dva elementa sta bistvena za evropski socialni model. Če želimo biti uspešni v zagovarjanju evropskega socialnega modela, potem ni dovolj, da podarjamo samo solidarnost. Zagovarjati moramo tudi gospodarsko razsežnost solidarnosti. To je ta skrivnost, do katere moramo priti in agencije nam bodo danes zagotovo prispevale k odkrivanju te resnice. Na začetku bi rad povedal tri zadeve. Kaj se trenutno dogaja s socialnim modelom, potem kakšne so prihodne napovedi, na koncu pa še ena zadeva, ki je po mojem mnenju, kar ni presenetljivo, še vedno nekako zanemarjena, bi jo morali pa vseeno bolj upoštevati, ko razmišljamo o prihodnosti evropskega socialnega modela. Naj na kratko povem, da tu govorim v osebnem imenu, namreč nimam pristojnosti, da bi v imenu celotne Evropske komisije govoril o tako pomembni zadevi kot Evropski socialni model. No, naj povem par osebnih mnen glede trenutnega socialnega modela. Evropska unija je z veliko muko v zadnjih 50 letih oblikovala ogromno instrumentov. Sedem širitev je za nami in vsi ti instrumenti so vsakodnevno na preizkusu, tudi zaradi gospodarske in finančne krize še posebej v tem času, ko so finančne in gospodarske omejitve hudo obremenile javne izdatke, tudi na področju socialnega varstva, na področju socialnega modela. Težke čase doživljajo vse socialne države. Ali ima Evropska unija kakšno vlogo pri tem? Po mojem mnenju bi se morali izogniti temu, da zbežimo v fantazijski svet, temveč bolje bi bilo, da se lotimo realnih vprašanj. Na področju izobraževanja in socialne zaščite pogodba pravi, da morajo vsi akterji odigrati svojo vlogo, institucije, države članice, državljani in tako naprej. Lizbonska pogodba navaja, da je socialna politika pomembna in tudi v Nemčiji so na ustavno sodišče prišli do ugotovitve, da je socialna politika skladna s tem, kar izvajamo vendar so politike tiste, ki na koncu prinesejo razliko, ne pogodbe. Državljanom moramo pokazati, da lahko Evropa pozitivno prispeva k preživetju in k blagostanju evropskega socialnega modela. Zato bi, po mojem, morali imeti v mislih tri ovire, ki trenutno omejujejo politiko. Sama narava politike na področju izobraževanja, sociale in zaposlovanja. Če si pogledate energetsko področje, če želite sprejeti politiko energetske varnosti, potrebujete analizo kompleksnih gospodarskih stvarnosti, tehničnih vprašanj, upraviti morate razpravo o skupnih ciljih, o težavnih kompromisih med nacionalnimi interesi. To je vsak dan Evropske unije. Če pa gledate na socialno Evropo, na evropski socialni model, morate storiti vse to, samo še toliko bolj kompleksna je naloga. Upoštevati morate tudi izraz kulturnih in osebnih vrednot, zlasti ko gre za posamezne interese, ideologijo, politična prepričanja. Te omejitve niso oprijemljive, so pa vseeno realne. In te omejitve je težko odpraviti. Socialne politike so vezane na blagostanje in življenski standard. Mislim, da funkcije Evropske unije pri tem ne bi smeli podcenjevati. Druga ovira, ki bi jo rad izpostavil, pa je neke vrste paradoks. Socialne spremembe. Kaj povzroča omejitve pri socialnem modelu? Tri zadeve. Notranji dejavniki na ravni družb sledijo vzorcu različnih sistemov države blaginja na Evropski uniji, skandinavski, nemški in tako naprej. Povečuje se popraševanje po evropskem delovanju na svetovni ravni, ko gre za socialno zaščito in socialno politiko. Najbolj pomembno, kar je prinesla globalizacija za evropski socialni model, je po mojem mnenju to, da stvari podcenjujemo. Ko so Indija, Kitajska, nekdanja Sovjetska zveza sprejeli odločitev, da se pridružijo svetovnemu trgovinskemu gospodarstvu, se je delovna sila na svetu povečala z 1,5 milijarde na 3 milijarde. In to je velik del odgovora na vprašanje, zakaj je pod vprašaj postavljena vzdržnost evropskega socialnega modela. Tu je namreč treba upoštevati tudi vidik plač in konkurenčnosti. Socialne strukture se spreminjajo tudi na interni ravni, zato ker se prebivalstvo stara, zato ker se določbe z področja socialne države prav tako starajo in postajajo zastarele. Sistemi socialnega varstva se še vedno organizirajo na modelu jedrne družine, ne upoštevajo prisiljevanja, ne upoštevajo novih oblik družin, ne upoštevajo vseživljenjskega učenja, dejstva, da tudi ženske delajo. Zato tudi imamo težave. Prihaja do napetosti med internim razvojem, sistemov socialnega varstva in globalizacijo. Zelo težko je potem najti primerno vlogo za nacionalne ali pa evropske organe na tem področju. Zadnja pripomba pa se nanaša na tretjo oviro, ki jo pogosto podcenjujemo, pa ne zato, ker se jo ne bi zavedali, temveč zaradi tega, ker imamo težave s priznavanjem učinka, ki ga ima. 28 držav članic je res zelo raznolikih. Poglejte si samo krizo, kako vplivajo na razvoj družb, na zaposlovanje mladih, žensk. Katerikoli relevanten kazalnik za evropski socialni model si lahko pogledate, pa boste videli, kako dramatične razlike obstajajo med državami članicami. Iluzorno je misliti, da lahko sprejmemo pomenljive politike tudi z področja socialne, ki bi lahko veljale za vse. Upravljanje z raznolikostjo je težavno. Izogniti se treba kritični nevarnosti, ki nam preti. To pa je, da bomo sprejeli politiko, ki naj bi zajela vse interese, ampak s tem bomo politiko samo razvodenili. Ne moremo ugoditi vsem, tako da je to veliki ziv za nas v prihodnje. Na kakšen način naj ravnamo z raznolikostjo? Socialne politike morajo poštevati tudi učinek globalizacije. Nacionalna raznolikost v Evropski uniji 28. se je v času krize še povečala, zato ker je konvergenčnosti vse manj. Te tri zadeve so res kritičnega pomena. Poskrbeti moramo za to, da se bodo te tri zadeve upoštevale, če želimo, da ima socialna ulo politika v Evropi še kakršnokoli vlogo v prihodnje. Veliko sem povedal o težavah, ovirah in omejitvah. Verjetno bi vsakemu pravičili, če bi se zatekal k evropskemu socialnemu modelu, iskal zatočišče tam, premalo realno gledal na svet. Ampak vprašanje je, kako lahko Evropa govori z enim glasom, če vidimo, kako zelo raznolika je Evropska unija, kakšen vpliv je imela kriza na naša gospodarstva, ni vplivala na enak način. Iščemo pot iz krize, zato mora Evropska unija najti tudi ustrezno socialno vlogo zase, bolj odločno in močno vlogo kot v preteklosti. Iz popolnoma enostavnega razloga. Strošek neinvesticij v socialno politiko, v človeški kapital, veščine in izobraževanje bo strošek, ki se ga enostavno ne moremo privoščiti ljudje, znanje so bistvenega pomena za prihodnost Unije in za prihodnost gospodarstva, ki temelji na znanju. Obstajajo pa tudi dobre novice. Evropski državljani, kljub vsej skepsi glede Evropske unije in institucij, vedo, da evropski socialni model povezuje evropejce. Od Rige do Aten lahko evropske državljane vprašate, kaj pričakujejo od javnih organov v času krize, kateri so največji izzivi, s katerimi se soočajo naše družbe, kaj lahko Evropska unija stori. Odgovor, ki ga boste prejeli, je verjetno enostaven. Dajte ljudem delo, ohranite socialne storitve, zdravstvene sisteme, pokojninski sistem v starajoči se družbi, pomagajte revnim, da se znebijo revščine, dajte ljudem veščine, ki jih potrebujejo za 21. stoletje. Tako da mora nekje biti vloga, ki jo lahko Evropska unija odigra. Vprašanje pa je, katera vloga naj odigra. Rešitve zagotovo niso enostavne, jih bo težko najti. Evropska integracija, po mojem mnenju, cveti v času rasti in nekako drema v času krize. Sedaj je čas, da ta trend obrnemo. Evropski parlament in nova Evropska komisija boste čez 6-8 mesecev soočena z novim petletnim mandatom. Zavedati se morata, da bo verodostojnost Evropske unije odvisna od zmogljivosti obeh akterjev, ali bosta našla uspešno izhodno strategijo iz krize in odgovorila na izzive evropskega socialnega modela. Delo je težko, vendar ni nemogoče. Razlog je, da lahko e, nacionalnim politikam dodamo še evropsko razsežnost. Nacionalne javne politike so tiste, ki izvajo gospodarske reforme in tlakujejo pot krajnostni rasti, seveda tudi po navodilih evropske ravni. V teh sklepnih besedah, nekje šest minut imam še na voljo, če bo predsedujoča z menoj radodarna, bi rad povedal, zakaj bi po mojem mnenju morali storiti več na področju, ki je že na dnevnem redu Evropske unije Mislim pa, da bi morali biti veliko bolj prisotni in močni na tem področju. In želim si, da bi ta parlament in parlament v prihodnem mandatu branil veščine in izobraževanje. To sta ključna elementa, če želimo v prihodnih petih letih stvari izboljšati v Evropski uniji. Izobraževanje veščine so nujni za konkurenčnost Evropske unije, za rast, za poslovanje, za zmogljivost, da se prilagajam na spremembe, za socialno kohezijo in za pravičnost. Pravzaprav je to socialno vzdržen in gospodarsko vzdržen model, kako najti pot iz krize. Znanje je tista, ki opredeljuje zmogljivost Evropske unije, da ohrani socialni model. Nek tsunami se nam približuje na področju izobraževanja. Sedaj imamo priložnost, da ga preobrazimo v plus za Evropo, v nekaj pozitivnega, v priložnost, namesto v negativen izziv. Živimo v stoletju, kjer se je način poučevanja zelo malo spremenil. Kirurg iz leta 1913, če ga vzamem za primer, Kirurg iz leta 1913 bo danes v operacijski sobi lahko samo tla pomival in to je vse. Če pa učitelje iz leta 1913 predstavite v današnji razred, bo lahko takoj učil. Stvari se spreminjajo. Globalizacija in tehnologija skupaj sta imeli izjemen vpliv na celotno družbo, na glasbeno industrijo, na bančno industrijo, na medije. No, sedaj je prišel čas tudi za nove trende. Mešanica tehnologij je tista, ki nam daje priložnosti tudi na področju izobraževanja. Izkoristiti moramo potencijale, ki jih imamo, zato da se bodo ljudje učili takrat, ko si želijo, kjer si želijo. Sam prihajam iz Španije, verjetno poznate Don Quixota. Don Quixot je precej zapletena knjiga. In do nekje deset let nazaj, se pravi skoraj do 300 do 400 let, je bilo vprašanje, kdo lahko bere Don Kihota, povezano predvsem s tem, ali je kdo uspel pridobiti izvod Don Kihota. Zadnjih deset let pa je Don Kihot na voljo tudi v elektronski obliki, zato lahko vsi berejo Don Kihota, tudi otroci. Poskrbeti moramo za to, da se bomo v prihodnje osredotočali na nacionalni in na evropski ravni na to, da izobraževanje resnično postane del ne izobraževalne agende na nacionalni ravni, temveč strateške agende v Evropi. Na kratko bi rad predstavil še štiri izzive, ki jih bo morala Evropa razrešiti. Na voljo imamo nove dokaze, Skupaj z OECD-jem bomo 8. oktobra v Bruslju to tudi predstavili. Na voljo imamo nove dokaze, ki kažejo, da Evropa dramatično zaostaja na področju veščin pri odrasli populaciji. Samo tri države v Evropi so tako uspešne na področju veščin in znanj kot druge države po svetu. V ogromno evropskih držav pa je raven usposabljenosti odraslih, ko gre za veščine in znanje, zaskrbljujoča. Več veščin potrebujemo za konkurenčnost. Ogromno ljudi ima še vedno omejene veščine, kar petina, in ti posamezniki tvegajo, da ne bodo dobili delovnega mesta, ker so nezapljivi. Evropska delovna sila se je začela v letošnjem letu zmanjševati v obsegu. Se pravi, to je prvi izziv. Nujno je treba povečati veščine pri odraslih. Druga zadeva, treba je najti finančna sredstva za vse nujno potrebne naložbe. Nekdani dekan Harvarda je zelo enostavno povedal, če menite, da je izobraževanje Drago, zamislite si, koliko vas bo stala nevednost. Seveda lahko porabite ogromno denarja na področju izobraževanja in dosežete različne rezultate. Komisija, vodje vlad in držav pa so v letnem poročilu rasti letos povedali, da je bistvenega pomena, da ohranimo naložbe, ki povečujejo rast tudi na področju izobraževanja. V letošnjem letnem poročilu pa vidimo, da je deset držav zmanjšalo sredstva za naložbe na področju izobraževanja. Tretji izziv je priznavanje veščin in znanj ter kvalifikacij. Imamo Evropski kvalifikacijski okvir ECTS, Bolonjo. Tu gre za procese, ampak dejstvo je, da še vedno nimamo na voljo nekega področja, kjer bi posamezniki lahko prosto krožili po Evropi s svojim znanjem, svojimi možgani. Še zadnja zadeva. Premalo izkoriščamo potencial, ki ga izobraževanje ponuja za celotno družbo. Enako velja za tehnologijo in spletne vire, ki so na voljo brezplačno, potem odprto izobraževanje preko spleta. Zelo verjetno se bodo stvari spremenile, paradigma se bo spremenila, poslovni modeli izobraževanja se bodo spremenili. Sedaj imamo priložnost, da zgrabimo ti štiri izzive. Države same se ne bodo uspele uspešno soočiti s temi izzivi. Tu gre za nekaj več kot subsidijarnost. Tu potrebujemo odločno sodelovanje, močno sodelovanje, tako da bomo v celotni Evropski uniji pa tudi na nacionalni ravni stvari jasno postavili na prednostno mesto na agendi. Na koncu bi vas rače nekaj prosil. Ko govorimo o prihodnosti evropskega socialnega modela, moramo razmišljati tudi o tem, kako lahko izobraževanje in veščine prispevajo k blagostanju in konkurenčnosti v Evropski uniji. Nismo sami na svetu. V naslednjem desetletju mora socialni model v Evropi pridobiti večjo težo. K temu moramo stremeti. Izziv, s katerim se sooča Evropska unija, pa je, kako izboljšati materialno stanje evropskih državljanov, kako izboljšati njihov življenski standard. Ni dovolj, da se zanašamo samo na nacionalne trge, na bogate vire, kjer jih imajo. Preseči je treba ta zorni kot, pogledati je treba preko meja. Evropa pogosto pridiga drugim, s tem nervira svoje partnerje. Socialni model je morda še eno teh področji, ampak Evropska unija predstavlja model, h kateremu stremijo tudi druge družbe, ki temelijo na pravni državi. Ni bistvo v tem, da damo drugim vesla, da bodo veslali. Pomembno je, da pokažemo, da naš socialni model deluje, tako bodo ostali, ki se ozirajo k Evropski uniji, videli v Evropski uniji na vdih, tako kot v preteklosti. Od tega bo odvisna tudi naša prihodnost in prihodne verodostojnost. Tega pa ne bomo dosegli, če ne bomo skrbno razmislili o tem, kakšen način Evropska unija obere za to, da ohrani svoj socialni model na globalni ravni. To je izziv za Evropski parlament in tudi za agencije. Vi nam morate ponuditi osnove in argumente za ohranjanje te razprave. Hvala. Obrigada pelas suas palavras. Foram. Najlepša hvala za zelo zanimiv ekspoze. V današnjem času je namreč če dalje bolj jasno, kaj potrebujemo. Vendar pogosto prihaja do nasproti med realnostjo in tistim, kar je dejansko potrebno zagotoviti. In ravno to je izziv, s katerim se soočamo danes. Tako, sedaj prehajamo na drugačno tematiko oziroma na drugo temo. Pridružil se nam bo eden izmed direktorjev agencij in uh, vse govorce bi pozvala, da se omejijo na deset minut govora. Gospod Kristjan Letmajer bo ponovno dobil besedo je direktor CDFOPA in v, sedaj bo spregovoril v imenu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja. Tu gre za to, da pripravimo državljane na spreminjajoče trg dela. Tu gre za reformo izobraževanja in usposabljanja, ki je treba temu ustrezno izvesti. Izvolite. Sposlovane dame in gospodje gospodje, spoštovani člani parlamenta. CDFOT je Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Je agencija, ki podpira evropske politike tako, da zagotavlja dokaze in prispeva k izvajanju samih politik. To ne zahteva le tesnega sonedelovanja z Evropsko komisijo in eh, vladami držav članic ter socialnimi partnerji. Razširja se tudi na povezave z evropskimi institucijami, odbori, organizacijami zainteresiranih strani in drugih akterjev. V mm, socialnem svežnu nalož pa eh, komisija spodbuja države članice, da se bolj osredotočijo na izobraževanje in boljše politike na področju trga dela. Delo CDFO pa se osredotoča na izboljšanje mm, usposabljanja iz praktičnega vidika. Jasno je, da je eden glavni indikator kakovosti naših sistemov za izobraževanje usposabljanje ta, ali tisti v usposabljanju pridobijo veščine, ki jim eh, omogočajo dostop do in ohranitev dela. Pri izobraževanju in usposabljanju gre tudi za razvoj delovnega trga. Ena izmed naših glavnih točk je seveda torej eh, spremljanje razvoja trga dela in dolgoročnih trendov, ki vplivajo na izobraževanje in usposabljanje ter njuno zagotavljanje. Pravkar smo slišali, da je to zelo pomemben vidik. Ta vidik torej sopostavljamo zahtevam trga dela in želimo doseči ravnoteže med obema vzpostavljamo tranzitne mehanizme poklicnega izobraževanja, izobraževanja in usposabljanja, ko gre torej za odločitve državljanov o izobraževanju. Slišali smo, da obstaja potreba po visoko usposobljeni delovni sili, ki ima potrebne veščine. Pokazalo se je, da bo tudi potreba po srednje izobraženi delovni sili v prihodnih letih prav tako ostala visoka. Tako da se je treba vprašati, kako najbolje zagotoviti to delovno silo. To lahko storimo tako, da zagotovimo primerno poklicno izobraževanje in usposabljanje za mlade. To bo omogočilo konkurenčnost eh, Evropske unije. Poleg tega trend eh, bolj usposobljenih delavcev kaže na to, da obstaja potreba po izobraževanju delavcev na terciarni ravni, ne samo na sekundarni ravni. Zdi se, da je to prav tako potrebna politika. To pomeni, da moramo ljudi opremiti z veščinami, ki so prikrojene torej posameznemu delovnemu mestu. Gre tudi za splošne veščine, ki so pozneje pomembne pri zagotovitvi in ohranitvi delnega mesta. Predsednik oziroma župan mesta Tesaloniki je nedavno dejal in ne pozabite, da je Tesaloniki eno izmed tistih krajev, kjer je zaposlenost oziroma brezposelnost približno 60 odstotna. Dejal je, da so nekoč v tem mestu imeli zelo dobre šole, ki jih zdaj skoraj da ni več. Investicije v šole zaradi pomankanja povpraševanja so vplivale na same šole. V nekaterih primerjih so se te zaprle in veščine, ki so jih šole ponujale, niso, postale, niso bile več privlačne. Če si torej eh, priznamo, da pridobivanje veščin ostaja pomembno in če upoštevamo, da je polovica dijaka v sekundarnem izpraževanju vključena v poklicno izobraževanje in usposabljanje, potem ugotovimo, čem je glavna težava. Poleg tega vidimo, da obstajajo razlike med posameznimi državami. V nekaterih državah eh, je odstotek eh, poklicnega izobraževanja in usposabljanja 30 odstotkov, v nekaterih 70 odstotkov. Tako da mm, poklicno izobraževanje in usposabljanje ima v nekaterih eh, državah težavo z lastno podobo. V nekaterih državah se obravnava takšen način izobraževanja kot eh, manj kvaliteten, kakor naprimer izobraževanje na terciarni ravni. Države si prizadevajo, da bi izdelale skupne kriterije, ki bi zagotovili mm, kvalitetno poklicno izobraževanje in usposabljanje in eh, omogočili tudi prestop na terciarno stopnjo. delo, ki poteka na nacionalnih ravneh v okviru politik, je zelo zanimivo predvsem v tistih državah, ki so v svoje okvire vključile tudi izobraževanje za določene praktične poklice. Če si pogledamo na primer peto stopnje izobrazbe, ugotovimo, da gre v 15 odstotkih za kratkotrajne univerzitetne programe oziroma v 50 odstotkih za kratke univerzitetne programe, v drugi polovici pa za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki temelji na praktičnih veščinah. Raziskave so pokazale tudi, da je potrebno osvestiti starše, in um, otroke, da se vključijo v poklicno izobraževanje in usposabljanje. Tu gre za približanje celotnega spektra veščin in tudi um, naše delovanje na tem področju je zelo pozdravljeno. Seveda je to povezano tudi z, z možnostjo zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja ter um, zavezanosti um, vlad pri zagotavljanju takšne vrste izobraževanja, ki se osredotoča tudi na praktično usposabljanje. Kar se tiče nezaposlenosti, nekaterih delovnih mest ni možno pokriti. Nekatera podjetja imajo težave pri zaposlovanju, sicer v času krize se je ta odstotek znižal, še vedno pa 25 odstotkov podjetij poroča o tem, da im, imajo težave z zaposlovanjem. Vendar pa to težav ne prihaja le zaradi pomankanja izobraževanja. Gre tudi za delovne razmere, za nezadostno mobilnost eh, trga delovne sile. Ampak podatki na primer eh, podjetja Manpower, ki pokriva 41 eh, držav, primer, kaže, da prihaja do težav pri zaposlovanju tudi zaradi pomankanja veščin, pomankanja mm, tistih, ki se prijavljajo na delovno mesto ali pa zaradi pomankanja izkušenj torej 19 odstotkov, približno ena petina zaposlovalcev, ki imajo težave pri zaposlovanju, ugotavljajo, da prihaja do težav pri zapolnitvi delovnih mest zaradi pomankanja tako imenovanih mehkih veščin. Torej, delodajalci se pritružujejo nad um, pomankanjem primerne delovne sile, tako da obstaja neskladje med popraševanjem in ponudbo. To pomeni tudi, da je treba prevetriti situacijo, ki jo izpostavljajo delodajalci in delovno silo. 42 eh, odstotkov zaposlenih naj bi bilo samo primerno usposobljenih in 70 odstotkov zaposlovalcev meni, da je razlog za to v ponudnikih izobraževanja. Ponudniki izobraževanja pa imajo v sebi veliko boljše mnenje, kakor zaposlovalci. Mislim, da je Xavier v svojem um, govoru omenil, da so tehnologije zelo pomemben element, o katerem je treba razmisliti. Potem politika je nedavno prevzela v svoje osebine tudi izobraževanje pri delu oziroma izobraževanje, ki temelji na delu. To je pomembno ne samo za podjetja, kajti tu ne gre samo za prakse, ki so v okviru usposabljanja zelo pomembne. 25 odstotkov podjetij usposablja vajence. Tega ne pozabimo. Če menimo, da je to pot naprej, je treba torej povečati število podjetij, ki nudijo takšno usposabljanje. To ima seveda delnosežne posledice, o katerih sedaj ne moremo razpravljati. Lahko pa rečem, da so na voljo podatki, ki govorijo o tem, da če podjetje izobražuje vajence, potem vzpostavi tudi kulturo učenja v lastnem podjetju. Podjetje torej na nek način eh, postane tisto, kar smo zahtevali že dlje časa v okviru dolgotrajnih um, politik, torej da postane podjetje tudi neke vrste izobraževalna ustanova, izobraževalno podjetje torej. In konkurenčni indeks je prav tako povezan z možnostjo podjetij, da se odzovejo na spremembe na trgu dela in da so uspešna. In tu se vračam k vprašanju konkurenčnosti. Če torej podjetja postanejo mm, prostori učenja, bomo lahko podjetja uporabili, uporabili kot pomembno izhodišče za izobraževanje in usposabljanje, ki temelji na delu. In ne pozabimo, da obstaja težava zaradi tega, ker imamo veliko neizobražene oziroma manj izobražene delovne sile trenutnih, na trenutnih delovnih mestih. Rezultati so pokazali, da še vedno prihaja do določenih vrzeli pri vrščina, veščinah zaposlenih. In to bi lahko najbolje rešili na podlagi nenehnega usposabljanja, na podlagi sem izobraževanja pri delu. Poleg tega so tu še tisti, ki, so, ki potrebujejo dodatno izobraževanje za to, da lahko nadgradijo svoje znanja. Tudi to lahko zagotovimo pred um, kratkih uh, ciklov izobraževanja na um, poklicni ravni. Med uh, manj usposobljenimi najdemo tudi skupino, ki je nezaposlena. To so tisti mladi, ki nikoli niso vstopili na trg delovne sile in kaj se zgodi z njimi. Če nekaj let ne dobijo dela, potem tudi njihove veščine niso več tako sodobne, postanejo zastarele, kar pomeni, da so stališča de trga dela manj usposobljeni. Potem pa so tu še vprašanja, ki se tičejo migrantov in drugih um, specifičnih skupin. Naj na tej točki zaključim z izzivi, ki se nam zastavljajo pri našem delu. Ti izzivi so res ogromni in tudi naš in postavljanjo na preizkus tudi naše zmogljivosti. Se pa trudimo po najboljših močeh in sodelujemo z drugimi agencijami, ki so danes tu prisotne in tudi s komisijo. Zagotavljamo dokaze, ki so uporabni, kaj ti lahko vplivajo na konkretne politike in ukrepe, ki jih lahko sprememo. Najlepša hvala. Obrigada, Sr. Letamir uh, eh, Letmajer, também pela sua... Najlepša hvala, gospod Letmajer. Najlepša hvala za temeljne premisleke. Najlepša hvala tudi za vaše pripombe o delu agencije CDFOP. Sedaj pa vabim gospoda Juana Menendesa Valdesa, ki je direktor Evropske fundacije za izobraževanje življenjskih in delovnih razmer. Spregovoril bo o naslednji temi. Spremeniti bi namreč morali okvir za to, da bo Evropa postala bolj konkurenčna in s tem izboljšati življenjske in delovne pogoje. Gospod Menendez, beseda je vaša. Um, you know, je... Najlepša hvala. Kot veste, sem direktor Evropske fundacije za izboljševanje za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer in smo ena najstarejših evropskih agencij. Tudi mi pomagamo pri izdelavi socialnih eh, in delovnih politik in socialni model igra ključno vlogo pri vseh naših dejavnostih. Torej, vsa vprašanja, ki so bila danes izpostavljena, do katere mere si lahko privoščimo, privoščimo socialni model in obenim zagotovimo konkurenčnost Evrope v svetu, no, to so vprašanja, ki so ključen del naših razprav. Nedavno smo predstavljali naš štiriletni program, o katerem je potekala razprava V programu smo izrazili naš namen, da bi zagotovili bolj informirane politike za večjo konkurenčnost. Razprava gre torej v smer, do katere mere lahko zagotovimo konkurenčnost, solidarnost in rast in kako zagotoviti usklajenost teh politik. Kristjan je že navedel številne primere, ki kažejo na to zagotavljanje ravnotežja in da obstajajo razlike med posameznimi državami, med državami, ki ne zagotavljajo takšnega ravnotežja in državami, ki so ostale na samem vrhu po konkurenčnosti in so ohranile pri tem tudi zelo stabilne socialne, sisteme socialne varnosti. To pomeni, da se nenehno prilagaja politike v skladu s socialnim modelom. To pomeni, da se je treba prilagoditi izzivom, torej zmanjšanju delovne sile in staranju prebivarstva, naprimer. Trg dela se torej odziva drugače oziroma je danes drugačen in temu se je treba prilagoditi. Glavno vprašanje se torej glasi, kako se prilagoditi na realnost, ne pa kako prilagoditi sam socialni model. Treba se je torej vprašati, kaj se spreminja in kako se moramo prilagoditi. Če se želimo prilagoditi, je treba spremljati trende in ugotoviti m, mm, posamezne dobre zglede lotevanja posameznih nalog. In to je vloga agencij in organov. Mi zagotavljamo znanje, ki oblikovalcem politik pomagajo pri sprejemanju odločitev. Mi smo torej tisti, ki spremljamo ki nadzorujemo torej prakse v podjetjih, odnose v industriji, spremljamo potek na trgu delovne sile, spremljamo, kako se razvija torej delovni trg eh, v Evropi. Tu ne se navežem na Ksavirja mm, Praca. Delovni pogoji so zelo pomembni in so tudi v samem naslovu naše fundacije. V času krize namreč lahko sicer razumno argumentiramo, da je vsako delovno mesto pomembno, ampak ravno tako pomembna je kakovost delovnega mesta. To je pomembno ne samo za posameznike, to je pomembno tudi za celotno družbo. Stopnja sodelovanja na delovnem trgu je odvisna tudi od kakovosti naših delovnih mest če želimo spodbuditi oziroma vključiti če dalje več ljudi v delovna mesta in zagotoviti, da bodo zaposleni dlje časa, je treba spostaviti delovne pogoje, ki to omogočajo. In to bo v pomoč. Treba je torej ohraniti primerne sisteme socialne varnosti in uh, spodbujati rast in konkurenčnost. Danes govorimo o vseh delavcih. Vsi delavci morajo danes delati dlje časa zaradi staranja prebivalstva. Govora je o tem, da bi različne skupine ljudi vključili oziroma ohranili mm, na delovnem trgu. Gre za ljudi, ki imajo različne sposobnosti, različne mm, preference. Tu gre za ljudi, ki imajo otroke, ki imajo imajo naprimer tudi druge odvisne družinske člane, starejše in tako naprej. Tu se torej sprašujemo, kakšni pogoji, delovni pogoji lahko zagotovijo večjo kakovost delovnega mesta. Ampak tu ne gre samo za kakovost delovnih razmer, tu gre tudi za javne politike, politike, ki se nanašajo na oskrbo in na razvoj zaposljivosti delovne sile, naprimer. Če si pogledamo kakovost delovnih mest, eh, sem prepričan, da bo kolegica Krista zagovarjala mm, varnejša in bolj zdrava delovna mesta. To je ključni element pri mm, zagotavljanju trajnostnega pristopa in zaposlenosti ljudi. Ksavir in Kristjan sta prav tako izpostavila pomembnost izobraževanja in usposabljanja tudi na delovnem mestu. Leta 1990 smo izvedli raziskavo o delovnih mestih in nedavno smo na primeru 34 držav zbrali podatke o kakovosti delovnih mest. Zbirali smo torej kazalnje, kazalnike, kot so naprimer zaslužek, um, delovni čas, kakovost delovnega in druge elemente, ki so pomembni pri zagotavljanju kakovosti delovnega mesta. Rezultati so na nekaterih področjih dobri, na drugih sicer ne. Pokazali pa so, da eno od petih delovnih mest v Evropi še vedno štejemo oziroma opredeljujemo kot delovno mesto z nizko, nizko kvalificirano delovno mesto, kar pomeni, da je plačilo nizko. In obstajajo dokaj majhne možnosti napredovanja. Poleg tega obstajajo indikatorji, ki govorijo o zgodnjem izstopu iz delovne, trga delovne sile. In ti dejavniki bodo na koncu breme za celoten delovni trg in bodo mm, zmanjšali prisotnost veščin, ki jih trg delovne sile potrebuje. Na tem področju trga delovne sile obstajajo nekatere vrzeli, ki zahtevajo naprimer dodatna sredstva tu so primakljaji na, na usklejevanju um, delovnega časa in uh, zasebnih, uh, zasebnega časa, torej prostega časa. Nedavno so študije pokazale, da so družbe lahko konkurenčne le, če imajo izobražene in motivirane delavce. Pogledali smo si torej tudi prakse v posameznih podjetjih. Trenutno poteka prva analiza evropskih podjetjih. Leto smo opravljali veliko dela na terenu. Rezultate bomo predstavili ekonomskemu in socialnemu odboru 6. decembra. Tu se osredotočamo predvsem na politike človeškega kapitala, na socialni dialog in izobraževanje. Tu ugotavljamo, kateri so faktori, ki koristijo obem stranem, ki zagotavljajo torej trajnostnost delovnega mesta in ki spodbujajo delavce, da so na delovnem mestu bolj zdravi in bolj produktivni ter tako bolj aktivno prispevajo k podjetju. Ugotovili smo, da je nezaposlenost eno največjih izzivov v Evropski uniji. Pregledali smo tudi, kaj se spreminja na trgu delovne sile. Prav tako smo sodelovali z okvirno fundacijo, ki se ukvarja z spremembami na trgu delovne sile in v tem kontekstu smo opredelili specifične skupine ljudi, ki bi se jim bilo treba posebej posvetiti. Na voljo imamo številna orodja, s katerimi lahko spremljamo spremembo um, delovne sile, ugotavljamo, kje je prišlo do premikov, kako je z um, strukturo veščin, kje se ustanavljajo delovna mesta in kje se izgubljajo. Tako lahko zagotovimo nekatere podatke o morebitnih prihodnjih spremembah. Zagotavljamo pa še več, naprimer primere, ki lahko pomagajo oblikovalcem politik pri soočanju s premembami, torej pri restrukturiranju, naprimer. Na voljo imamo podatkovno bazo, ki navaja številna orodja. Socialni partnerji so eni izmed tistih, ki upor radi uporabljajo te podatke. Tu gre tudi za osveščanje oblikovalcev evropskih politik. To je pomembno tudi stališča strukture naše fundacije. Če želimo torej konstruktivno razpravo, je treba govoriti o izvedljivih rešitvah. To je zapisano, torej socialni partneri so zelo pomembni, to je zapisano tudi v pogodbah in to je ključni element evropskega socialnega modela. Zadnja točka pa se nanaša na izboljšanje kakovosti življenja vseh evropskih državljanov. Gre za socialno koherentnost na podlagi evropskega socialnega modela. Še enkrat naj podarim, če želimo ugotoviti, izpostaviti povezavo s konkurenčnostjo, naj rečem, da je to zelo pomembno. Tu gre za vprašanje kakovosti življenja, naprimer na področju zdravlja, zdravja osebnih odnosov in zadovoljstva. In uloga javnih služb je tu zelo pomembna. Te igrajo zelo pomembno vlogo v Evropskem socialnem eh, programu. Potreba po teh javnih storitvah je če dalje večja, omenjali smo mm, torej tudi mm, krizo in zaradi tega prihaja do spremembe trga delovne sile. Torej, potreba po teh storitvah se povečuje, morda pa nimamo na voljo dovolj storitev, da bi lahko zagotovi, pokrili te potrebe. Treba je torej biti bolj učinkovit, da bomo lahko shajali z, z omejenimi viri. Tu gre torej za opredelitev inteligentnih eh, načinov zagotavljanja teh storitev. Tu gre za kombinacijo mm, javno-zasebnega zagotavljanja služb po javnem interesu, ne da bi pri tem naprimer um, zmanjšali kakovost uh, teh storitev. Tu se ukvarjamo naprimer s takšnimi prizadevanji na področju um, storitev za varstvo otrok. Tu se je treba vprašati, kako lahko z veri, ki so nam na voljo, zagotovimo kakovostne storitve. Pred dvema tednoma, in to bom zaključil, smo predstavili zelo dobre primere. Ugotovili smo, da obstaja povpraševanje po delovnih eh, mestih, po usposobljeni delovni sili, tako da če bomo storili korake v pravo smer, lahko podpremo gospodarstvo in posamezne sektorje ter postavimo tako tudi dodatne priložnosti za poslitve za državljane. Naj zaključim. Zavezanost k socialni Evropi in zagotavljanje boljših življenjskih in delovnih razmer bo izboljšalo življenje naših državljanov in eh, to je tudi eden izmed glavnih elementov pri zagotavljanju večje konkurenčnosti. Najlepša hvala. Euh, hvala lepa. Sedaj je na vrsti gospa Krista Sedlaček, ki je eh, direktorica EO OŠA. Ona bo govorila o naslednji temi, ali varnejša in bolj zdrava delovna mesta so tudi bolj produktivna. Eh, deset minut imate časa, prosim, ne posnemajte svojega eh, soseda. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Eh, gospe in gospodje, najlepša hvala za to priložnost, da vam lahko povem to, kar jaz menim, da je nujno narediti v zvezi z povezavo med eh, zdravjem in varnostjo na delovnem mestu in produktivnostjo. Želim se zahvaliti zlasti dvema članoma tema odbora, tega odbora za vajno razumevanje eh, tega argumenta. Eh, sprejeta bila najbrž, naj, eh, namreč resolucija. Resolucija, ki jo je eh, podprl ta odbor in ta resolucija eh, je doživela podporo vseh strank, kar je zelo spodbudno. Eh, povezava med konkurenčnostjo in eh, zdravjem in varnostjo na delo je eh, vedno bolj dokumentirana. Tiste države, ki imajo več smrti na delovnih mestih, so manj konkurenčne, tiste države, ki imajo pa manj smrtnih žrtev na delovnem mestu, so pa bolj konkurenčne. To ni presenetljivo. Eh, države, kjer je veliko nesreč pri delu in veliko poklicnih bolezni, ne izkoriščajo ustrezno svojega človeškega kapitala. Če želimo, da bo naša delovna sila eh, produktivna, eh, mora eh, delovno okolje biti zdravo in prav gotovo ne sme biti tako, ki, kjer so nesreče in poklicne bolezni pogostnejše. 4000 smrtnih žrtev je v Evropi in 2,8 milijona eh, je ljudi, ki morajo vzeti več kot tri dni bolniške zaradi nesreče na delo. Eh, posledice so te, da na leto izgubimo 83 milijonov delovnih dni. Te številke so sicer visoke, ampak to ni še nič, če to primerjamo z izgubljeni delovnimi dnevi, dnevi zaradi poklicnih bolezni. Teh dni je 370 milijonov na leto, ta številka pa ne vključuje tistih eh, ljudi, ki ne bodo nikoli več delali zaradi zdravstvenih težav. Sama menim, da je najpomembneje, da se osredotočimo na naslednje. Treba je spremljati eh, spremembe na delovnem mestu in spremembe v delovni sili. Vsi seveda vemo, da bo eh, delovna sila vedno eh, raznolikejša in tudi vedno starejša. Evropski parlament je objavil tudi poročilo o ranljivih skupinah in je naročil tudi širok eh, pilotni projekt o starih delavcih. In EU e Oša je vesela, da bo lahko ta projekt izvedla tudi v sodelovanju z Evropsko komisijo in z Eurofantom. In starejši. Eh, delavci imajo pogosteje dolgotrajnejše zdravstvene eh, težave, ne samo zato, ker so bolj občutljivi, čeprav je to tudi dejavnik, ampak zato, ker že dolgo let delajo in so zaradi tega dlje časa izpostavljeni tveganjem. Ker zadeva izpostavljenost, opažamo, da se veto bolj povečajo eh, mišično-skeletalne motnje, zlasti eh, bolečine v hrbtu in pa da se povečujejo tudi psihološke motnje. Vedno več je namreč stresa. Pomembno je podariti z vedika konkurenčnosti, da je večina odsotnosti posledica mišično-skeletnih moten in da eh, je po drugi strani vedno več ljudi odsotnih zaradi duševnih bolezni, kot so depresije depresija, eh, anksioznost in pa izgorelost. E, če želimo e, izpolniti cilje iz e, strategije Evropa 2020, moramo začeti ukrepati že sedaj. Moramo preprečiti, da ljudje zapuščajo delovna mesta preden, dopolnijo upokojitveno starost in ne smemo pozabiti, da so današnji mladi delovci starejši delovci jutrišnjega dne. Zato se moramo osredotočiti predvsem na preventivo, zlasti pri mladih gospodarska kriza te naloge ni olajšala in opažamo, da je veliko novih delovnih mest, ki se odpirajo sedaj, predvsej drugačnih od prejšnjih. Sedaj imamo začasne pogodbe, negotove urnike, zelo veliko intenzivnost dela, to pa spremljajo še. Eh, druge eh, slabosti, kot so eh, slabe možnosti za učenja in premajhen dostop do usposabljanja. In vse to je povezano tudi z zdravstvenimi težavami in zaradi tega z vedno večjimi odsotnosti z dela in zato vidimo, da je vedno več mladih in tudi priseljencev prisiljeno sprejeti delovna mesta, eh, ki niso primerna njihovi izobrazbi. Eh, veliko smo slišali tudi o brezposelnosti, o brezposelnosti mladih. Eh, to je sedaj pojav v večini Evrope. 75 odstotkov je cilj zaposlenosti, ki smo si ga zadali, vendar pa moramo povečati tudi delež zaposlenih žensk. Spet, imajo tu pomembno vlogo politike zdravja in varnosti pri delu. Moramo reči, da eh, je tu treba še precej narediti. Veliko žensk de, eh, dela na začasnih delovnih mestih. Eh, na takih delovnih mestih je možnosti za usposabljanje manj. To so delovna mesta, ki so slabše plačana in v nekaterih primerjih obstajajo Eh, jo samo eh, mini, minimalni standardi, kar zadeva preventivo, delovno inšpekcijo in pa eh, zdravstveno zavarovanje. To velja zlasti za dela, kot je čiščenje in oskrba na domu. Majhna in srednja podjetja, zlasti pa mikropodjetja, so neverjetno pomembna za evropsko gospodarstvo. Kriza je ta podjetja zelo prizadela, zlasti v tistih državah, ki jih je kriza že itak prizadela. Uh, tam, kjer so številke zaposlenosti zelo padle. In to sedaj odpira nove izzive. Vemo, da bodo delavci bolj verjetno doži, doživeli nesrečo oziroma bojo bolj verjetno zboleli, če delajo v majhnem podjetju, kot pa če delajo v velikem podjetju. Več študij je bilo narejenih, tudi mi smo izvedli svojo anketo in eh, po, te študije so pokazale, da se eh, manjša podjetja manj zavedajo pomena dela in varnosti, eh, pardon, zdravja in varnosti pri delu in da eh, varnosti in zdravju pri delu namenjajo tudi manj eh, sredstev. In zaradi tega niti ne vedo, kako zelo vpliva pomankanje varnosti na delovnem mestu, na njihovo učinkovitost. In zato pozdravljamo tudi pobude držav članic, zahvaljajoč katerim bodo podjetja bolje razumela, kako pomembna sta varnost in zdravje eh, pri delu za njihovo konkurenčnost. Imamo tudi slogan, dobro eh, zdravje in velika varnost pomagata pri poslu. Ne, moramo vedeti, da tu ne gre za upravno breme. Vendar pa eh, majhna, in velika, eh, majhna in srednja podjetja veliko krat povdarjajo ravno ta vidik. Zato je tu treba spremeniti način gledanja. In eh, vemo tudi, da so majhna in srednja podjetja tista, ki so gonila eh, rasti in novih delovnih mest. Če se vsi ne bodo zavedali pomena zagotavljanja ustreznih standardov na področju zdravja in varnosti pri delu, eh, naša konkurenčnost ne bo taka, kot si jo želimo. In naša eh, študija kaže, da ne gre za eh, strošek oziroma kompleksnost uvajanja boljših ukrepov na področju zdravja in varnosti pri delu, ampak da enostavno se tega v podjetjih ne zavedajo dovolj. Pogovarjali smo se z nekaterimi menedžerji in oni enostavno niso znali oceniti sredstev, ki jih je treba nameniti zdravju in varstva pri delu, kajti za njih je to predstavljalo del vsakodnevnega menedžmenta. Na področju zdravja in varnosti so nekatera tveganja takšna, ki jih menedžeri ne zaznajo. In zato ta podjetja potrebujejo učinkovito podporo. E, to pomeni, da bi morali delovni inšpektori imeli novo vlogo svetovanja oziroma bi morali razmišljati tudi o e, elektronskih rešitvah. Ojra je orodje za ocenjevanje tveganja in to je odličen primer ki je pokazal, kako je naša agencija lahko uspešno delovala tudi na nacionalni ravni. V tem primeru je šlo za nizozemsko, kjer smo nudili svoje, svojo pomoč in eh, eh nizozemska je potem to eh, delila tudi z drugimi državami članicami. Naj omenim še nekaj. EOŠA bo začela s projektom, katerega. Namen je oceniti stroške za, dro, za družbo, če zdravje in varnost pri delu nista ustrezna. Uh, V skladu s prejšnjimi študijami bo rezultat izrazen v odstotku BDP-ja in končna številka, ki bo verjetno nekje med 3 in 4 odstotki, bo eh, spomnila nas vse na to, kako pomembna je varnost in zdravje za evropsko učinkovitost. Moramo omeniti tudi to, da so nekateri stroški, kot je izguba eh, storilnosti, eh, eh, zdravje, uprava, zavarovanje, so, da so ti stroški posem jasni in vidni na prvi pogled, lahko jih je kvantificirani. Drugi stroški pa niso eh, takšni in eh, tu mislim zlasti na bolečine, na trpljenje, na invalidnost, na izgubo. Kako pa lahko merimo te eh, stroške? Naj zaključim še enkrat želim povdariti, kako zelo pomembno je zagotoviti konkurenčnost. Če pa želimo zagotoviti konkurenčnost, moramo skrbeti za zdravje in varnost pri delu. Tu pa so še drugi razlogi eh, za to, da skrbimo za mlade in starejše delavce, da poskrbimo, da bodo varni in zdravi na svojem delovnem mestu. Eh, na nje ne smemo eh, pozabiti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospe in gospodje. Merci, je note que chacun de ces Hvala lepa. Vidim, da uh, eh, se tem ploskanjem dokazujete, kako zanimive in pomembne so teme, o katerih govorimo. Zadnji govornik oziroma zadnja agencija je ETF. Deset minut časa dajem našemu zadnjemu govorniku. oziroma govornici Madlen Serban, ki bo govorila o odnosih med EU in eh, sosedskimi državami z vidika razvoja človeških virov s podarkom na inovacijah in človeškem kapitalu. Pokazala bo, da je taka politika lahko politika, v kateri smo vsi zmagovalci, mi in naši eh, sosedje. Izvodite, gospa direktorica. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se vam ne samo zato, ker ste mi dali besedo, ampak za vse napore, ki jih je ta odbor uložil v organizacijo tega seminarja. Ta seminar nam omogoča vsem pokazati, kakšni so rezultati, kakšne so naše dejavnosti v agencijah. Nadaljevala bom v eh, angleščini, tako da bom lahko govorila o globalni Evropi. E ne bom govorila o proračunskih linijah, iz, kat iz katerih se financira ETF, ampak vseeno naj podarim dejstvo, da je ETF bila ustanovljena zato, da podpira globalno Evropo. Kako pa globalna Evropa razmišlja o evropskem socialnem modelu kot o gonilo konkurenčnosti. Tu bi se želela vrniti v sredino 90-ih let. Jacques Delors je takrat prvič govoril o evropskem socialnem modelu in rekel je, da gospodarski progres mora spremljati tudi socialni napredek in gospodarska rast mora spremljati socialno povezanost. Po krizi pa moramo spet pogledati nekoliko nazaj in se vprašati, ali smo v teh letih res bili sposobni zadržati to komplementarnost razvoja in ali je bil model konkurenčnosti vedno prilagojen potrebam različnih državljanov, državljanov ki so v bistvu tisti, ki so v središču razpravo o socialni koheziji. Ko govorimo o globalni Evropi, je v 21. stoletju relevantno povdariti, da je to čas, ki, eh, kjer smo vsi povezani po celem svetu. Ljudje, prestolnice, pardon, <laughs> ljudje, kapital, blago, vse, vse Eh, vsi se lahko sedaj svobodno premikamo, imamo prosti pretok blaga, eh, ljudi in blaga in če želimo ostati konkurenčni, moramo upoštevati tudi svoje sosede. In način, kako Evropa obravnava svoje e, sosede, je pošten način, bi rekla. Zakaj je to pošten način? Zato, ker Evropa ne usiljuje svojim partnericam, kaj naj naredijo. Evropa enostavno predstavi svoje politike, zato da e, se te države lahko navdihujejo od, od naših izkušenj. In e, to je tudi razlog, zakaj razlagam Eh, kako ETF sodeluje z drugimi agencijami. Vse agencije izvajajo eh, politike, evropske politike. Vse te politike pa se nanašajo na eh, izobraževanje, usposabljanje in veščine. Ali je to navdih za države, ki so v našem sosedstvu, mislimo, da je temu tako. Najboljši način Kako to razložiti pa je ta, da damo besedo gost, gostu iz Moldove, ki je prvi namestnik premijeja država in on je tukaj v imenu svoje države in on res lahko natančno pove, kaj se dogaja v njegovi državi in lahko govori tudi o vsem, kar je povezano s konkurenčnostjo lahko pove tudi, v kolikšni meri je evropski socialni model vplival na dogajanje v njegovi državi. Ko pravim, da na tem eh, globalno medsebojno povezanem svetu blago in eh, kapital in ljudje lahko se prosto premikajo, prosto potujejo, je to ena od bistvenih stvari. Vendar pa pri tem eh, ne morem reči, da je en model primeren za vse. Moramo biti pošteni do novih partnerjev v eh, mobilnosti. Moramo biti fair tudi do migrantov. Kdo bo konkurenčen? Državljani, skupnosti, država, kontinent, cel svet. Kdo je tu konkurenčen? Pred temi novimi izzivi pa moramo iskati prave politične rešitve za razvojno agendo. Nekaj elementov želim povdariti, elementov, ki so povezani z veščinami. Da ostanemo konkurenčni, moramo imeti prave veščine, pravo kombinacijo veščin, zato da smo lahko zaposljivi, da lahko dobimo posel in da na ta način prispevamo k konkurenčnosti. S predpostavko, da seveda delovna mesta sploh so. Prepričani smo, da bi izobraževanje in sposabljanje moralo biti tako, da se ne bi samo odzivalo na potrebe na trgo dela, ampak izobraževanje in usposabljanje bi moralo eh, ustvarjati tiste, ki bodo odpirali nova delovna mesta in zato eh, morata izobraževanje in usposabljanje sloneti na inovacijah in stremeti k inovacijam, vedeti je treba, katere veščine se potrebujejo. Eh, leta 2010 določene veščine sploh niso bile znane oziroma nekaterih veščin eh, v letu 2000 sploh ni bilo mogoče dobiti, kajti ljudje, ki so bili na izobraževanju leta 2004, jih enostavno niso imeli. Zato je treba biti tudi na področju izobraževanja in usposabljanja podjetniškem. Treba se je znati prilagajati potrebam in zahtevam bodočih delovnih mest. Treba je predvideti bodoče potrebe. In zato v ETF tesno sodelujemo z vsemi državami, tako da ugotovimo, katere so potrebe, katere so prioritete, zlasti pa iščemo skupaj tiste politične rešitve, ki bodo verjetno pomagale prinesti rezultate. Omenila sem Žaka Delora in želela sem s tem podarjati dejstvo, da gospodarska rast in socialna povezanost pomenita tudi demokracijo. V Evropi nam je to samo umevno, ampak v partnerskih državah pa ni vedno tako. Tam se šteje, da je to ena ključnih evropskih, evropskih vrednot. Če pomislimo na nedavne nemire v arabskem svetu, ne smemo pozabiti, da je arabska pomlad v veliki meri posledica neenakosti, pomankanja perspektiv, pomankanja konkurenčnosti. Samo nekaj ljudi v državah je bilo uspešnih. In zato moramo vedeti, da sta socialni in gospodarski vidik tista, ki morata biti opoštevana istočasno v vseh državah. To velja tudi za druge države, tam, kjer se je demokracija šele začela. Ampak demokracija pomeni tudi sodelovanje. Ali je samo vlada tista, ki je za vse odgovorna? Ne. Seveda, močna država je tista država, ki je sposobna spodbujati dialog. In ni dovolj, pozvati na dialog. Enako relevantno je svojim partnerjem dati vsa pooblastila, jih opolnomočiti, da lahko enakopravno sodelujejo v dialogu. Zato v ETF skušamo eh, pomagati pri izgradni zmogljivosti ne samo vlad, ampak tudi pri partnerjev. Tako bomo zagotovili učinkovit dialog in pa dobro upravljanje eh, Eh, izobraževanja in usposabljanja ter zaposlovanja. Partnerstvo mora biti še bolje, kot je eh, bilo prej med ponudniki eh, usposabljanja in izobraževanja in podjetji. Izjemno pomembno je, da podjetja v zasebnem sektorju stopijo skupaj. To je samo nekaj idej, ki sem jih želela povdariti in v veliko veselje mi je in res sem hvaležna pr prvemu namestniku vlade Republike Moldove, da je sprejel vabilo in da nam bo povedal nekaj stvari o svoji državi. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala vsem štirim agencijam. Naj ponovim ta, to naše srečanje, te povezave, ki smo jih vzpostavili, nam omogočajo, da imamo celovit pogled na EU in na sosedske države. E, to so potrdili tudi vsi govorniki danes, čeprav nisem prvih slišala in se opravičujem. In e, to nas samo še bolj navdušuje pri našem delu. V veliko veselje in čas mi je, da začnem z razpravo. Začenjam z našim pomembnim eh, gostom, gospod Valijo eh, Lazarjem, ki je namestnik predsednika vlade in minister za gospodarstvo Republike Moldove. Imamo dve vprašanje, ki se odpirata in ki so v skladu z našo razpravo. Ti dve vprašanji bom postavila v angliščino, ker je to očitno delovni jezik današnjega dopodneva. In takoj bom začela govoriti o diskriminaciji. Minister bo imel deset minut, drugi govorci za njim pa samo šest. E, vidim, da ni kakšnih revolucionarnih težen v dvorani, torej to je očitno sprejeto. In sicer prvo vprašanje. Smo v svetu globalne gospodarske soodvisnosti z drugimi velikani. V tem kontekstu je zagotoviti močno gospodarsko in socialno Evropo, pomembnejše kot kdajkoli prej. Kako naj se evropski socialni model razvija, da bo vzdržen, kakšna je vloga socialnega dialoga v tem kontekstu. Potem drugo vprašanje, kontekst je naslednji. Gospodarska kriza in demografski izzivi močno ovirajo potencial Evropske unije konkurenčnosti. Kaj lahko socialni model prispeva k razvoju na delovnih mestih, tako da bi dobili situacijo, kjer bomo zmagovalci vsi, delavci in podjetja, in kakšni novi in inovativni načini dela in učenja obstajajo, ki bi prispevali k večni konkurenčnosti. Spoštovani gospod namestnik predsednika vlada. Imate besedo, govoril bom v romunščini. Eh, Najlepša hvala. Najprej se vam želim zahvaliti za vaše vabilo. Tudi partnerjem iz agencije ETF se zahvaljujem. Poslušal sem vsa predavanja in lahko vam rečem, da bom danes upošteval tudi to, kar smo slišali. Danes, 25. septembra, je točno štiri leta, odkar sem postal eh, namestnik predsednika vlade in minister za gospodarstvo. Kot veste, imamo vladno koalicijo v eh, Romuniji, imenuje se eh, koalicija Evropske integracije. In imamo tudi ministra komunistične stranke. In v teh zadnjih štirih letih smo zelo intenzivno delali eh, in zato je današnji seminar zame tudi zelo koristen, kajti sedaj smo v fazi, kjer poskušamo eh, preoblikovati Republiko eh, Moldovo. Danes govorimo o Evropskem socialnem in gospodarskem modelu. Seveda ne moremo govoriti o socialnem modelu brez eh, tega, da bi govorili o gospodarskem. Zato govorim o eh, gospodarskem in socialnem modelu, kot je rekla gospa Šerban. Tu gre za evropske vrednote in te vrednote so demokratične v prvi vrsti. Imamo ta trikotnik demokracija, gospodarstvo in socialni razvoj. In kot politik in kot član svoje vlade vem, da je moja naloga prispevati k eh, trajnostnemu razvoju moje države in da moram prispevati tudi k boljšemu življenju svojih sodržavljanov. Že 23 let je Republika Moldova neodvisna država in zavedamo se, da moramo spremeniti tudi paradigmo, razvojno paradigmo Republike Moldove mislim, da bi lahko eh, razvili študijo o tem, kako so stvari potekale v Moldovi. Pred štirimi leti je gospodarski in socialni model moje države bil model, ki se je razvijal v nastajajoči demokraciji. Veliko slabosti je bilo, vzdušje ni bilo ravno prijateljsko, eh, investitorjev ni bilo veliko, eh, V bistvu eh, je bila situacija taka, da so ljudje zapuščali državo in to je slab model, slab primer eh, razvojnega modela. Leta 2009 je bila Republika Moldova druga država po številu izseljenih. Tačikistan je eh, bila država, iz katere se je selilo največ ljudi, E, mi pa drugo. In namesto, da bi izvažali blago, smo izvažali možgane. Ena tretjina naših ljudi danes dela v tujini. In kot so povedali drugi govorci, smo zelo izpostavljeni, kajti pravice naših e, sodržavljanov, ki so v tujini, niso Eh, zaščitene in to velja za vse države, za Rusijo in tudi za evropske države. V Rusijo je odšlo veliko Moldavcev in zato smo prišli do očitnega zaključka, da moramo spremeniti pa razvojno paradigmo, da moramo spremeniti gospodarski model. Kaj to pomeni? Vzpostaviti moramo pravo demokracijo. Ustvariti moramo take pogoje, da bomo pritegnili investitorje, ustvarili nova delovna mesta, tako da bomo na mesto možganov izvažali blago. Moramo ponuditi konkurenčne storitve, vendar to ni lahko. Parlament je zato sprejel nacionalno razvojno strategijo do leta 2020 in zaradi tega smo sedaj nekako na isti poti, kot je eh, eu s svojo strategijo do leta 2020. In to ni naključje. Ena od sedmih prioritet je izobraževanje. In to je splošna, univerzalna resnica. Države, ki imajo zelo omejene naravne vire, morajo dati večji podarek izobraževanju svojih ljudi, kajti človeški kapital je glavni vir takih držav, ki nimajo naravnih virov. In zato smo prisiljeni vlagati v človeški kapital in sedaj želimo vzpostaviti neke vrste akcijski načrt, kako povečati konkurenčnost. In kot je bilo slišati danes, potrebujemo konkretne ideje, ki smo jih slišali danes. In seveda je eh, evropski model naš navdih, naš model. Seveda moramo imeti določeno distanco do tega modela, ampak želimo oblikovati uh, tak razvojni model družbe, ki bo v določeni meri posnemal evropski model. In iz, iz tega razloga se želimo učiti tudi iz vaših napak, iz vaših izkušenj. Če bi od mene zahtevali definicijo evropskega modela, eh, bi rekel, da je to vlaganje v človeški kapital. To je najbolj dobičkonosno, najbolj donosno vlaganje. Naj, eh, eh pom, omenim tri najpomembnejše stebre. Vlaganje v človeški kapital. Konkurenčnost pomeni najti strategijo med investicijo v človeški kapital in eh, vlaganje v industrijski kapital. Če plače ne bojo konkurenčne, ni mogoče iziti iz tega začaranega kroga, zaradi katerega ne moremo svojim podjetjem eh, omogočiti, da bi dobro plačale svojim eh, ljudem. Zato ljudje namreč odhajajo, mladi potrebujejo perspektivo. Tisti, ki delajo, eh, morajo dobiti tudi eh, ustrezne plače za svoje delo. Najboljši možni socialni model je tisti, ki omogoča tistim, ki lahko delajo, delati za konkurenčno plačo. Druge socialne zaščite ni. Eh, In to gre z, skup, skupaj z trajnostnim razvojem. Ne moremo govoriti o trajnostnem razvoju, o gospodarskem razvoju, če ljudje zapuščajo državo, če gospodarstvo ne more ponuditi ustreznih plač svojim ljudem. In ko grejo ljudje, ena tretjina ljudi, ena tretjina ljudi je šla, ena tretjina jih je še vedno v tujini in eh, ti ustvarjajo dodano vrednost drugim, ne eh, nam. In eh, v bistvu pa bi ti ljudje morali ostati doma in pomagati pri razvoju Moldove. Naj se vrnem na to, kar je rekla gospa predsedojoča. Ja, globalizacija, vsi ti postopki, procesi, ki potekajo po celem svetu, vse to je pomembno. Ampak eh, vlade bi morale biti bolj proaktivne. Eh, pogovarjal sem se s kolegi. Ko skušamo povečati konkurenčnost, veliko krat pozabljamo na ljudi. Ko se neko podjetje osredotoča samo na promet, na rast, se to veliko krat dogaja na škodo ljudi. Lepo je vlagati v boljšo tehnologijo, ampak včasih to pomeni, da se ubije eh, določena delovna mesta. In to velja tudi za majhna podjetja, ne samo za velika. In to je prav eh, gotovo tudi posledica pritiskov družbe. Se pravi, org, organi, vlada morajo najti pravo ravnotežje med potrebami podjetij, ljudi in eh, med političnimi potrebami. Ko govorim o konkurenčnosti, ne govorim samo o prometu eh, podjetij, o dobičko podjetij. Mi bi namreč želeli, da bi bila cela država konkurenčna. S tem odgovarjam na vprašanje gospe Šerban. Biti ali ne biti, če dovolite, bi parafriziral eh, ta stavek. Lahko bi rekli biti ali ne biti konkurenčen kot država. In za nas je to izjemno pomembno vprašanje, kajti mi smo država brez naravnih virov, okoli nas eh, je. Eh, Okoli nas je uh, konkurenčno okolje in smo povezani v prosto trgovinsko močje z EU in vemo, da nam bo to partnerstvo prineslo veliko novih priložnosti, ampak tudi veliko novih izzivov. Zato, ker nismo konkurenčni kot država še v primerjavi z Evropsko unijo. In zato bi našo strategijo lahko imenovali tudi strategija prilagajanja evropskim standardom. In kome čakamo, da eh, bo sporazum o prosti trgovini podpisan in začel veljati. Eh, vendar pa je cel kontekst zelo kompleksen in presega ekonomski in socialni okvir. V 21. Eh, stoletju je nemogoče biti konkurenčen brez inovativnosti. Dovolite mi še en citat. V marketinškem modelu se reče, boš drugačen ali boš umrl. E, mi bomo pa rekli, inoviraj ali boš pa umrl. Ne moremo biti konkurenčni brez novih idej. In še zadnja stvar v zvedi z izobraževalnim sistemom. Ključ uspeha je vlaganje v človeški kapital in ni na ključje, če pravim, da smo izbrali slogan takšno šolstvo, ki je primirno za bodoče karijere. Kajti moramo zagotoviti ustrezno profesionalno raven, ki bo v skladu z bodočimi potrebami podjetij. In tako bodo lahko bodoči eh, delavci bolj produktivni. Potem socialni dialog. Vlada je vzpostavila platformo za socialni dialog. In kaj pravimo sindikatom? Pomagajmo delavcem, izobrazimo jih, omogočimo jim, da bodo bolj eh, produktivni, tako bodo lahko dobili tudi boljše plače. In, in za zaključek naj se še enkrat zahvalim Evropski komisiji, Evropskim agencijam ETF, ki je nek umestnik za nas, zahvaljujoč ETF. Po <coughs> veliko naredili za nas je življenskega pomena, da lahko sodelujemo v vseh teh programih, ki so namenjeni naši regiji. Solidarnost je ključno načelo, solidarnost je po našem mnenju nekaj, kar nam omogoča biti povezan z vsem sistemom, tako da se lahko učimo z vaših izkušenj, da se lahko česa naučimo in da ohranimo svojo evropsko perspektivo. Euh, euh, Hvala lepa ker ste tako jasno predstavili svoje stališča in obveze ter zaveze. Vse to se mi zdi tudi skladno z našimi pomisliki, ampak žal ste navajali slabe primere. Gospod Heinz Becker pa bo predstavil nekaj dobrih zgledov. Šest minut mu dodeljujem za govor. Äh, äh, Hvala lepa, gospod predsednica kolegice in kolegi iz evropskih agencij, lepo pozdravljeni. Naj najprej predstavim osebno srečo, ki jo doživljam v parlamentu. Sem član odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Istočasno sem tudi član odbora za kulturo, ki je pristojen za izobraževanje. Vse te vroče teme, ki jih danes obravnavamo, in ki jih bomo obravnavali tudi jutri, so pomembne za uspešno delovno življenje. Veščine, zmogljivosti, znanje, to je tisto, kar je nujno potrebno, če želimo zagotavljati delovna mesta in konkurenčno. Rad bi združil to dvoje in odgovoril na dve vprašanji, ki jih je izpostavila predsednica Beres glede socialnega dialoga, glede delovnih pogojev in inovativnih metod. Naj izpostavim nekaj ključnih dejavnikov za nadaljni razvoj evropskega socialnega modela in sicer v smeri, ki jo tu črtamo. Želimo biti bolj konkurenčni. Želimo odigrati vodilno vlogo. Najprej bi morali optimizirati bom pustil ob strani diplomatske formulacije in se dotaknil bistva. Optimizacija poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Zato, da dosežemo tisto, kar je najbolj pomembno, to pa je zaposljivost. Dvojni sistemi poklicnega usposabljanja so dobri mlade na tak način spremljamo do terciarne ravni izobraževanja. S tem izboljšamo kvalifikacije tudi vseh starejših v delovnem procesu. Vse metode vseživljenjskega učenja so pomembne v tem kontekstu. Vemo, da imamo na voljo škatlo z kakovostnimi orodji, CD, FOP in ETF izvajata številne programe. Vzpostavimo najboljši izobraževalni sistem na svetu. Vse je vse enostavno. Edino, kar moramo stvari, storiti, je, da natančno podarimo, katere ključne veščine in znanje potrebujemo. potrebujemo najbolje izobražene učitelje. Naj še enkrat to povdarim, kajti vse ostalo smo že slišali ali pa še bomo slišali. Vse, kar sem do sedaj opisal, je dosegljivo, če bomo imeli na voljo več struktur. V odboru se zavedamo tega, da se je treba prilagoditi. Prilagajati se je treba socialnim partnerstvom. Potrebujemo partnerstvo med delavci in delodajalci, interesnimi skupinami. Če tega ni, je nemogoče vzpostaviti novo prihodnost. Predlagam, da razvijemo učinkovite delovno-tržne storitve. Storitve na trgu dela so postale v zadnjem desetletju še toliko bolj pomembne. Zavedati se moramo, da obstaja zelo pomemben parameter, na podlagi katerega se meri vse to, kar počnemo. Namreč, kako se posamezniki starajo, ali se starajo na zdrav način. Tu gre za napredno filozofijo. Vsi namreč vemo, da je vse, kar potrebujemo, že sedaj na voljo. Ničesar nam ni treba več preučevati, vse stvari so nam jasne, znanost in praktične izkušnje so nam dali vse, kar potrebujemo, to je sedaj treba izkoristiti. Tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je dala kar nekaj namigov s tem v zvezi. Oni se namreč osredotočajo prav na ta vidik. Predlagam tudi, da zagotovimo socialno varnost za vse starejše generacije ta vidik podarjam zato, ker si želim, da bi ta skupina prebivalstva ohranila svojo kupno moč, ker je to pomembno za gospodarsko rast. Zato potrebujemo jasne metode v delovnem procesu, pa tudi v agendi za prihodne pokojninske sisteme. Ta odbor bi lahko jasno povedal, da je v prvem stebru treba dati prednost pokojninskim sistemom, optimizirati pa je treba tudi drugi stebr kot nek dodatek. Nasplošno gledano so se mi zdeli programi Evrosklada zelo pomembni, ker nam lahko ponudijo kakšno usmeritev, kako doseči cilje. Tri zadeve bi še rad izpostavil. Podjetništvo. Podjetništvo ni vezano izključno na vzpostavljanje podjetja. Gre bolj za to, da razumeš gospodarstvo. Ta potencial je pri nas zelo velik. Potem pa je tu še vprašanje socialnih inovacij. To je zamisel na vrhovni ravni. Tu potrebujemo orodje za ustrezno upravljanje socialnih inovacij. Hvala. Merci. Hvala lepa. Hvala lepa, ker ste se držali dodeljenega časa za govor. Kinga Gunc je naslednja za šest minut. Uh, whether... Hvala lepa. Ne vem, ali moj mikrofon deluje ali ne. Aha, ta na drugi strani deluje. Najprej hvala lepa agencijam za vse te prispevke. Vsakokrat, ko se srečamo se zavem, kako pomembno je, da prisluhnemo tudi njihovim predstavitvam. Mi pogosto povdarjamo, da sta varnost in zdravje pri delu pomembna, da je pomembno usposabljanje, izobraževanje in tako naprej. Dobro je, da te argumente slišimo tudi z vaše strani. Tudi vi povdarjate, kako pomembna so vsa ta vprašanja. velikim zanimanjem sem prisluhnila tudi ministru. Prihajam z Mačarske. Nove države članice se v številnih pogledih nahajajo v podobnem položaju kot Moldavija in druge države v regiji. Zato se mi zdi, da lahko nadaljujemo s to razpravo tudi v tej smeri. Zame je bilo koristno prisluhniti tudi kolegi Bekarju na področju izobraževanja, sva skupaj delala, iskali smo nove načine, kako bi v kontekstu izobraževanja spodbujali socialno integracijo, kako bi pripravili mlade, da so dovolj fleksibilni, da se znajo odzvati na potrebe trga dela, na globalne izzive. S to razpravo še lahko nadaljujemo nedvomno. Vsi, ki danes sedimo v dvorani. Pri socialnem modelu vidimo, kakšne posledice je pustila kriza. Naši voljivci podpirajo predlog, da bi bil evropski socialni model močan. Kriza je spodkopala socialni model v številnih državah. Kriza vse bolj postaja kriza zaposlovanja, kriza javnih financ, kot vidimo, postaja tudi politična kriza. Vse to seboj prinaša posledice in vse to spodkopava temeljne vrednote Evropske unije. Če želimo, da bi Evropa postala bolj priljubljena za državljane, za naše voljivce, potem se mi zdi, da nosimo posebno odgovornost za socialni model tisti, ki izgubljajo delovna mesta, tisti, ki so izven trga dela, kratko ali dolgoročno, potrebujejo socialni model, potrebujejo sistem socialnega varstva, ker ima ta dva sistema lahko omogočita, da ohranijo svoje zmogljivosti, da ohranijo svojo zaposljivost. Še posebej to velja za države, kjer so znižali nadomestilo za brezposelnost v teh državah, se pojavljajo vse večje težave, zato ker posamezniki izgubljajo svoje delovne veščine, tudi vi ste omenili, da pri teh posameznikih prihaja do psihosomatskih težav, do stresa, ki je vezan na brezposelnost, na daljšo brezposelnost, Daljša brezposelnost ima še hujše zdravstvene posledice, zato je sistem socialnega varstva pomemben, ker ohranja te posameznike blizu trga dela. Za nas je pomembno, v kakšno smer se razvija izobraževalni sistem. Izobraževalni sistem bi moral integrirati vse, uporabiti bi moral potencial vseh mladih. Zato bi v tem smislu, po mojem, morali govoriti tudi o drugih konceptih z področja izobraževanja. Kolega Bekar je izpostavil nekatere zadeve. Sama bi bolj izpostavila prečne veščine v procesu izobraževanja. Tu ne gre toliko za znanje kot za veščine, ki mladim pomagajo, da se pripravijo na prihodne izzive, s katerimi se bodo srečali na trgu dela. Mladi morajo biti dovolj prožni, dobro morajo znati reševati težave na splošno, ne samo v konkretni situaciji. Biti morajo dovolj inovativni, ustvarjalni, znati morajo jezike, skratka biti morajo dovolj prožni, da lahko delajo v raznolikih delovnih pogojih v različnih državah, če se skaže potreba potem. Mladi se morajo naučiti, kako delati v ekipah, sodelovati z drugimi ljudmi, ki morda prihajajo iz drugih držav. Če želimo vzpostaviti takšne izobraževalne sisteme, pa moramo ustrezno pripraviti tudi učitele, da bodo imeli ustrezne veščine za medkulturno komuniciranje. Metodologija na področju učenja se mora spremeniti. Danes vidimo, da se morajo otroci prilagajati izobraževalnem sistemu, če niso dovolj dobri pri prilagajanju, pride do osipa. Imamo ambiciozne cilje za obdobje do leta 2020, vendar če želimo te cilje doseči, zmanjševanje revščine je eden od teh ciljev, moramo izboljšati usposabljanje učiteljev in sistem prilagoditi otrokom, ne pa obratno, da se otroci prilagajajo izobraževalnemu sistemu. Vse te razsežnosti je treba upoštevati. To lahko dosežemo s socialnim dialogom, poskrbeti je treba za stalno izmenjavo mnen, znanja. V dialogu moramo biti s tistimi, ki so pomembni za ta celoten kontekst. Upam, da bo socialni dialog vključil tudi tiste, ki so oddaljeni od trga dela. Sem že zaključila. Hvala. E Merci beaucoup. Najlepša hvala. Tretja poslanka, ki se bo oglasila, pa je Anteja McIntyre. ZKR e je tudi poročevalka o podjetništvu, če lahko temu tako rečem. No, se zadnje je poročevalka za vzpostavljanje delovnih mest in govorila bo tudi o izzivih z področja konkurenčnosti. Za šest minut je beseda vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sama bi se rada zahvalila agencijam za prispevek. Zdi se mi, da je bila današnja napodanska razprava zelo koristna. Hvala tudi ministru. Kar nekaj evropskih socialnih modelov imamo na voljo. Baltski, naprimer skandinavski, britanski socialni model. Če želimo kot Evropa doseči napredek, potem moramo vzpostaviti tesnejše sodelovanje med socialnimi partnerji. Deljenje dobrih praksi je pomembno. Zauzemati se moramo za skupen cilj, dokončanje enotnega trga, naprimer. To nam bo omogočilo kot Evropski uniji, da smo konkurenčni na globalni ravni, kot globalni akter. Številni ste že omenjali konkurenčnost v današnji razpravi. Kot je predsednica rekla, sem poročevalka v našem odboru in sicer na temo, kako lahko Evropska unija prispeva k temu, da se vzpostavi prijazno okolje za podjetja, start-upe in posamezne družbe, kako vzpostaviti nova delovna mesta. Vem, da vsi govorimo o tem, da vlade pripravljajo načrte, vendar so podjetja in podjetniki tisti, ki ustvarjajo delovna mesta, ne pa vlade. Zelo dobro se zavedam, da kot Evropa, vsaj v tem trenutku, nimamo na voljo dovolj usposobljenih ljudi, veščin nam manjka. Če si pogledate področje IKT, nekje 700 tisoč strokovnjakov za IKT nam bo primankovalo do leta 2015. Nasplošno nam manjka tehnologov, inženirjev, matematikov, znanstvenikov, enostavno ne bomo uspeli izpolniti vseh potreb, vse večjih potreb podjetij. Gospod Letmajer je to že omenil, da nam manjka veščin, še posebej veščin. Po mojem mnenju bi morali veliko tesneje sodelovati z univerzami, s šolami, vendar še posebej z univerzami in podjetji. Prejšnji teden sem bila res vesela, ker je univerza v moji regiji, Univerza Overhampton odprla svoj urad v Bruslju. Sebe opisujejo kot univerzo priložnosti. Dve zadevi sta, zaradi katerih, po mojem, oni stopajo. 75 odstotkov študentov na tej univerzi prihaja iz neposredne bližine, kar pomeni, da služi ta univerza območju, v katerem se nahaja. Poleg tega univerza zagotavlja študentom veščine, ki jih potrebujejo podjetja, ki se nahajajo na pragu te univerze. Pri nas imamo ogromno avtomobilskih podjetij v West Midlandsu in dobro je, da se ta univerza osredotoča na to, kaj lokalna podjetja potrebujejo. 90 odstotkov diplomantov te univerze najde delo. To je res spodbudno spodbudno je videti, da univerza dejansko preverja, kaj lokalna industrija potrebuje in potem študentom zagotovi ustrezne veščine, da bodo lahko izpolnili te potrebe. Če se navežem še na podjetništvo, gospa Serban je to preomenila, občutek imam, da če bomo študente na univerzi spodbujali k temu, da postanejo podjetniki, bomo uspeli pridobiti nove zamisli, kajti tu se umis, nove zamisli rojevajo. Na obrobi Birminghama se nahaja univerza Aston, to je prav tako v mojem volilnem okraju, in na tej univerzi študentom dopustijo, da razvijajo enote, potem grejo v tako imenovane inkubatorje in te zamisli razvijajo naprej, dokler ne vzpostavijo podjetja. Se pravi, da jim univerza zagotavlja ustrezno infrastrukturo. Za številne posameznike je vzpostavljanje podjetja veliki ziv. Posod po Evropi bi morali poskrbeti za to, da bodo ljudje lažje ustanovili podjetje. Prejšnji teden smo slišali, na koliko ovir naletijo, koliko obrazcev je treba izpolniti, na koliko urado je treba iti, koliko stroškov to prinaša seboj. Po mojem lahko storimo veliko za to, da se te ovire odpravijo. Glede MSP-jev, naj povem, da sem skupaj s kolegi stalno pozivala k temu, da se zmanjšajo ovire, da se poenostavijo birokratski postopki vendar sem se želela navezati na to, kar je še posebej Krista Sedlaček povedala, pa tudi gospod Menendez Valdes je to rekel. Po mojem mnenju bi lahko zakonodajo z področja varnosti in zdravja pri delu poenostavili, ne da bi s tem kakorkoli zmanjšali varstvo delavcev. Tega nikakor ne smemo storiti. Sama prihajam iz države, kjer imamo dobre rezultate na področju varnosti in zdravja pri delu. Vendar, če bo vse več ljudi zaposlenih v majhnih podjetjih, tudi v mikropodjetjih, potem ne moremo pričakovati od teh podjetij, da bodo stalno dešifrirala zakonodajo, enostavno zakonodajo. Potrebujemo. Družinska podjetja bodo zagotovo poskrbela za to, da bodo delavci zdravi in varni ampak resnično imajo težave z razumevanjem, kaj pravzaprav vse morajo storiti. Če bomo zakonodajo poenostavili, da jo bo lahko razumeti, da jo bo enostavno izpolniti, bomo dosegli svoje in socialni partneri bi tu lahko odigrali svojo vlogo. Hvala lepa, predsednica prekinja. Vem, da se boste sedaj lotili vprašanja socialnega dialoga, ampak izkoristili ste svoj čas za govor besedo dobi četrti panelist Uwe Kombüchen, generalni direktor Evropskega sveta delodajalcev na področju kovinske industrije, CEMET. Beseda je vaša za šest minut. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsednica. Samo mimo grede. Dve ključni vprašanji, socialni dialog, inovacije na delovnem mestu, s tem se ukvarjamo. Ja, hvala, da ste me spomnili. Govoril bom o trajnostnem socialnem modelu in socialnem dialogu. Hvala lepa agencijam, hvala lepa odboru, da je povabil CEMET na ta zanimiv seminar, razprave so res bogate. Mi zastopamo 2000 podjetij, ki ponujajo delo 30 milijonov delavcev. Tudi namestnik premjeja je izpostavil, kako pomembna je socialna politika za močno gospodarstvo. Tudi v pogodbi o delovanju Evropske unije člen 3 govori o socialnem tržnem gospodarstvu, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti. To je pravzaprav predpogoja za doseganje ciljev. Ko govorimo o konkurenčnosti, govorimo o konkurenčnosti vlad, zakonodajalcev, podjetij, obrtnikov, delavcev, zaposlenih. Se pravi, gre za skupno odgovornost. Veliko stvari smo se že naučili, med drugim tudi to, da obstaja ogromno posameznikov, ki se zauzemajo za to, da bi bili bolj vključeni v celotne procese, tudi socialni partneri, ki jih bom kasneje omenil. Potrebujemo trajnostni razvoj, trajnostno rast. Evropska komisija je eno od vodilnih pobud naslovila z Mission Growth, torej z misija Rast. To velja še posebej za industrijo. Industrija prispeva k BDP-ju. Z 15 naj bi se naš prispevek dvignil na 20 odstotkov nekje do leta 2020. Potrebujemo konkurenčno industrijo s konkurenčno industrijsko bazo. To je enostavno predpogoj, če želimo zagotoviti trajnostna in kakovostna delovna mesta, bogate družbe in trajnostne sisteme socialnega varstva. Naj omenim poročilo Svetovne banke, ki je bilo objavljeno januarja lani z naslovom Zlata rast, Golden Growth. Evropska unija naj bi prispevala 20 odstotkov svetovnega BDP-ja, porabila več kot 50 odstotkov, več kot celoten preostali svet skupaj, prispevali naj bi 10 odstotkov k svetovnemu prebivalstvu. Mi govorimo o trajnostni varnosti. To je ena od treh ključnih tem. Konkurenčnost, dolžniška kriza, demografski izzivi, nekateri pravijo, da je to utripajoča bomba. Če želimo biti kot industrija, metalna industrija, kovinska industrija konkurenčni, moramo biti bolj inovativni. Na vse zadnje se soočamo z mednarodnimi konkurenti. Potrebujemo konkurenčne pogoje, ustrezen okvir, se pravi pametno regulativo, ustrezne ocene učinkov, ki morajo biti neodvisne, nepristranske in poglobljeno pripravljene. Trgi morajo biti vključujoči, potrebujemo sisteme socialnega varstva. Pa še nekaj, kar se stalno ponavlja primankljaj na področju veščin, že 20 ali 30 let se s tem ukvarjamo, potrebujemo prave veščine na trgu dela. Biti moramo tudi dovolj prilagodljivi za rast. Kadarkoli govorimo o rasti, moramo razmišljati tudi o širitvi Evropske unije z leta 2004, širitvi velikega poka. Takrat je gospodarski razvoj seveda so upadal s tem. Države, ki so takrat pristopile k Evropski uniji, so bile priča pozitivnemu razvoju na področju gospodarstva in sociale. Ko gre za socialni dialog, pa bi rad povdaril, da se v CEMET-u zauzemamo za to, da bi imeli formalni socialni dialog z vsemi predstavniki industrije, z obrtniške industrije, kovinske industrije na evropski ravni. Govorimo tudi o aktivnem staranju, govorimo o organizaciji dela, o poklicnem usposabljanju in izobraževanju. Ta dva vidika sta pomembna. Pomembno je, da so delovne pogodbe prilagodljive. Študije, ki smo jih izvedli do sedaj, kažejo, da ne pretiravamo, ko uporabljamo fleksibilne oblike dela, pa vseeno ali gre za začasno delo, fleksibilno delo, za delo, ki ga posredujejo agencije. Nasplošno predstavniki industrije menijo, da se fleksibilno dela pojavlja pri nekje 5 odstotkih celotnega dela v vsaki branži. Cemet je objavil še eno pomembno študijo. Mi sodelujemo za industrijo s ponudniki poklicnega usposabljanja in izobraževanja in z univerzami, to mi rad izpostavil. Altija McIntyre je prej predstavila nekaj dobrih primerov. Tudi na finskem Alto univerza sodeluje na podoben način. Za zaključek bi vas rad pozval samo k temu, da še naprej spremljate področje dela, da se povezujete s podjetji, ki opravljajo dobro delo. V krizi je obrtniški sektor skupaj z industrijskim sektorjem pokazal, da smo zanesljiv, soliden partner, trden partner, da stojimo na nogah, da še naprej zaposlujemo in da smo visoko produktivni. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci beaucoup. Hvala lepa. Sedaj pa pred zadnja panelistka, Karola Fišbah-Pitel, generalna sekretarka Evropske federacije sindikatov javnih služb. Šest minut. Uh, very... Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala lepa, gospe in gospodje. Nekje Teh nekaj sekund bi najprej rada porabila, zato da se zahvalim kolegu Lazar Bekerju in ostalima, ki so izpostavili pomembna vprašanja. Gospod Pracmoni je danes dopovdne rekel, da se treba tudi na gospodarskem področju zauzemati za solidarnost. Sama bi zauzela nekoliko drugačen ali pa širši pristop. Sama bi omenila tudi evropski socialni model. Evropski socialni model je pravzaprav osnova, če želimo uveljavljati socialne človekove pravice, če želimo zagotoviti enakopravnost, se boriti proti neenakosti. Sprejmem pa tudi ta zorni kot, ki ste ga omenili. Namreč, da evropski socialni model prinaša gospodarske prednosti. Upoštevati je treba tudi to, koliko bi nastalo, če socialne Evrope ne bi imeli. To je še posebej pomembno v trenutnem kontekstu, ko imamo ogromno brezposelnih, še posebej mladih, ki nimajo nikakršne možnosti na trgu dela. Govorimo pravzaprav o izgubljeni generaciji. Ne bom govorila izključno o javnih sektorjih, temveč v vseh tistih sektorjih, ki igrajo pomembno vlogo za evropski socialni model. Sistem socialnega varstva, zdravstvo, zaposlovanje, agencije, izobraževanje, javna infrastruktura. To so pomembni sektori, ki podpirajo socialni model. Veliko lahko povemo, kakšno funkcijo ima javni sektor v socialnem modelu. Moj ključni argument je, da ne moremo dopustiti nadaljnega spodkopavanja evropskega socialnega modela. Vprašanje se je prej zastavljalo, saj visilo je v zraku, če ne drugačeno. Občutek sem imela, da nekateri menijo, da zaradi gospodarske krize ne moremo več imeti socialnega modela, ker si ga enostavno ne moremo privoščiti. Sama bi rada izpodbijala to trditev. Demografski razvoj in gospodarska kriza. Kako je to dvoje med seboj povezano? Nedvomno sta obe zadevi veliki ziv, vendar tu ne gre za dve plati iste medalje. Gre za dve ločeni instanci. Moj sosed je prej govoril o časovni bombi. Jaz bom rekla, da smo trenutno v položaju, ko moramo načrtovati, prihodnost ob upoštevanju vse bolj starajočega se gospod, prebivalstva. To pa niti ni toliko povezano z gospodarstvom. Še nekaj bi rada podarila. Zaradi gospodarske krize, zaradi ukrepov, ki smo jih sprejeli in zaradi gospodarskega upravljanja, je socialni dialog utrpel hudo škodo v številnih državah, ki so trenutno vključene v sistem vrčevanja. Grčija, Portugalska, Romunija, Baltske države. Takšno stanje zelo jasno izpodriva temeljne socialne pravice. Na evropski ravni je komisija tista, ki okleva pri pripravi socialne agende. Prav tako se mi zdi pomembno, da Evropsko komisijo pozovemo k temu, da pripravi nadaljno strategijo za varnost in zdravje. Krista Sedlaček je o tem govorila. No, nekoliko se mučim z izgovorjavo njenega prejemka. Varnost je bistvena, če želimo poskrbeti za večjo produktivnost. Nezdravi delavci niso produktivni. Zato moramo poskrbeti za zdravje in varnost, ker bomo s tem izboljšali konkurenčnost evropskega gospodarstva in družbe nasploh. Tako da je to vidik, ki ga ne bi smeli podcenjevati, temveč ga še toliko bolj izpostavljati. Tri sektorske sporazume smo do sedaj podpisali. O tem so se pogajali evropski delodajalci, sindikati. Sporazumi se nanašajo na varnost in zdravje in sicer gre za ribiški sektor, notranje oziroma celinske plovne poti in sektor frizerjev. V vseh treh sektorjih so bili torej sklenjeni sporazumi. Mi si želimo, da bi stvari čim hitreje začeli izvajati v praksi. Na ravni komisije so bile direktive z tega področja blokirane. To je nedopustno stanje, s tem se krši pogodba, zato bi morali te stvari nujno popraviti. Odbor za zaposlovanje se mi zdi je tisti, ki bi moral ponuditi podporo socialnim partnerjem pri teh vprašanjih. Zadnjih par besed pa o tem, da je pomemben tudi prihodek. Kaj lahko storimo, da bi tudi ukrepi socialne politike prispevali k povečanju prihodkov? Še naprej se moramo posvetovati o tem, kako se boriti proti neprijavljenemu delu. Sprejeti je treba ukrepe za to, da bomo neprijavljeno delo, da bomo ljudi od tega odvrnili. Zagotoviti je treba več prispevkov z vidika sociale in boriti se je treba proti vsem oblikam nezakonitega dela. Mislim, da bo jutri Juta Steinruck predstavila poročilo na to temo. Govorili boste o učinkoviti širitvi trga dela ter o strategiji za izboljšanje delovnih pogojev. Sama pozdravljam to pobudo in se že veselim sodelovanja z Evropskim parlamentom pri tem vprašanju. Hvala. Euh, merci beaucoup. Sur la... Hvala lepa. No, kar zadeva sklenjene sporazume, mi čakamo komisijo, da poda pobude. Kot veste, je naš odbor izjemno mobiliziran, stalno pritiskamo na Evropsko komisijo. Kriza obstaja, kar pomeni, da nima smisla še zapletati zakonodaje. Komisar bo v kolegiju zagotovo uveljavljal ta stališče, ampak veste, kako deluje komisija. Nadaljujemo pa delo. Želimo si odpreti to novo fronto, če lahko to tako imenujem. Govorili bomo tudi o inšpekcijskih pregledih in tako naprej. Zadnji govornik pa je Bodvan Ragu. Hvala lepa, da ste z nami. On je član Evropske komisije na nek način. No, ne bo odgovarjal sicer na vprašanja, ki se nanašajo na področje frizerjev kolega prihaja iz urada svetovalcev za evropsko politiko, BEPA, kot se imenuje. On bo podal nekoliko bolj strateški pogled na vsa ta vprašanja. Mkar predajam besedo, bo povedal nekaj besed o socialnem dialogu, o inovacijah na trgu dela in o izobraževanju. Izvolite, tako kot vsak, imate tudi vi šest minut. Uh, Najlepša hvala. Če vas ne moti, bom na vaše dve vprašanje odgovoril s tremi točkami. Naj se torej osredotočim na evropski socialni model. Vidiki, ki jih eh, izpostavljam, morda niso novi, so že obstoječi in eh, podarjajo trenutno situacijo. Tu gre za nekatere vidike mm, social, evropske socialne politike, ki zahtevajo mm, nekatere žrtve in uravnoteženja, kakor je pogosto v življenju. Potem bom pogledal vidike socialnega modela, ki mm, se jih dotika, naprimer, eh, napredek tehnologije in podobno. Najprej pogledamo prvo točko. Mislim, da smo vsi spregovorili soglasno oziroma ostaja določen konsens glede dobrih eh, delovnih pogojev in da sta varnost in zdravje pomembna za evropski socialni model, prav tako pa ti elementi pomagajo pri konkurenčnosti podjetij. Tako da je treba spodbujati podjetja, da se, to, da se udesvojo tudi na tem področju. Tu gre tudi za družinska podjetja, ki so del evropskega socialnega modela in naj izpostavim različne oblike diskriminacije, ki so prav tako del tega področja. O tem pa še nismo spremenili. Mislim, da obstaja torej strinjanje glede teh točk in če razmislimo o teh elementih, um, lahko sicer rečemo, da obstaja um, vzajemna um, korist um, tako za delojemalce, kako delodajalce ter podjetja. Če podjetja torej spodbujamo, da um, sprejema takšne politike, potem, če pomislimo tudi o um, izobraževanju in o vodilni akademiji, ki usposablja ljudi z namenom zaposlovanja v določenem podjetju, potem gremo v to smer. Tako se lahko vprašamo, kaj kot oblikovalec politik sploh lahko storite. No, torej, treba je zagotoviti, da so trgi konkurenčni. Če podjetjem eh, gre bolje, bodo z, si zagotovila večji tržni delež, bodo bolj konkurenčna. Če ne bodo sprejela teh ukrepov, pa bodo svoj delovni, um, tržni delež izgubila. Tako da je treba zagotoviti spodbude, da so podjetja lahko še naprej konkurenčna. Jasno je torej, da bi moral biti socialni dialog na vsaj teh področjih dokaj enostaven. Seveda pa razla, obstajajo razlike med posameznimi državami in tudi ukrepi bi se morali eh, seveda razlikovati. Ampak mislim, da zaupanje v socialne partnerje obstaja. Potem naj omenim nekatere elemente, ki niso tako posrečeni in pri katerih eh, prihaja do zahtev po uravnotežitvi. Najprej je tu vprašanje po vzdržljivosti pokojninskih sistemov. Veliko razprav poteka o tem. Na tem področju, naprimer o upokojitveni starnosti, govore je tudi o zaščiti. Želimo si določeno stopnjo socialnega varstva. V tem obstaja konsens, ampak kako naj to zagotovimo? kako naj eh, vlade zagotovijo delujoče socialne sisteme in podobno. To so zelo pomembne razprave, ki potekajo. V dialoge je treba vključiti tudi socialne partnerje in treba je zagotoviti, da dosežejo konsens. Vlade so tudi del teh razprav, kaj ti mm, sistemi socialnega varstva in pokojninski sistemi se, strani, se financirajo tudi strani vlade, tako da je treba zagotoviti tudi zastopanost eh, vlade in tudi davko plačevalcev v takšnih razpravah. Ne bom se spuščal v nadaljne vidike, v vidike prihodnosti socialnega modela. Zastavili ste vprašanje, naprimer, ali obstajajo eh, novi inovativni načini, ki bi zagotavljali um, torej, eh, korist vseh strani. Če si pogledamo različne študije, ki pogledujejo prihodnost, vidimo, naprimer, um, ehm, organizacija dela na podlagu projektov, potem um, management na podlagi znanja, potem gre za um, povezovanje praks posameznih uh, podjetij, govora je o motivaciji zaposlenih, to so elementi, o katerih govorijo številni, potem govora je tudi o elektronskem razširjanju znanja. Uh, Govore je torej o številnih stvareh, ki so izredno zanimive. Treba pa se vprašati, kaj se bo obdržalo in kaj bo delovalo. Priznam, da odgovora ne poznam. Videli bomo, kako se bodo zadeve razvile v prihodnosti. Morda bi lahko menedžerja vprašali, kdo je v podjetjih odgovoren um, za takšne politike. Ampak zdi se mi, da tudi oni ne bodo poznali odgovori. Nekateri bodo menili, da dobro deluje scenarij A, nekateri, da scenarij B in tako naprej. Kot oblikovalec politik, torej, ker razmišljam, da ni moja naloga ta, da sam vem, kakšen je odgovor. Tisti, ki so dejanski praktiki v podjetjih, podjetjih morajo poznati primerne odgovore zase. Sam pa lahko prisluhnem vsem tem različnim predstavnikom in ko govorijo o sporazumih in konsenzih, jim lahko prisluhnem. Ko predvsem, ko naletimo na ovire, ki jih je treba premostiti, se moramo pogovoriti s temi zainteresiranimi stranmi. Torej, če obstaja horizontalno načelo, ki bi mu morali slediti, je to spodbujanje socialnega dialoga in eh, torej, razprava s temi omenjenimi različnimi stranmi. Najlepša hvala. Dobro. Vloga predsednice je res grozljiva. Sedaj moram odpreti razpravo. Zelo malo časa imamo na voljo. Prednost bom dala članom. Gospa Jazlovjecka je že na seznamu. Kdo drug še želi besedo v tej razpravi? Serkas Kostelo. A tu pa ne bo še kdo. Še kakšen član? Nikar ne dvigujte vsi rok, še dva bom sprejela. Nikogar več ni. Ne, še eno vprašanje bo. Dobro, še en zunanji se bo oglasil, s tem smo zaključili. Pet se vas je prijavilo k besedi, vsak ima na voljo eno minuto. Gospa Jazdovjecka. Vodničanca. Vidim še, že bo dobanje še enega novega modelu. Najlepša hvala. Menim, da če želimo izgraditi nov robusten evropski socialni model,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 pa vseeno poštevati načelo solidarnosti. Presenečena sem, da tu v parlamentu tako redko pomislimo na solidarnost. Treba je ravnati na kompleksnih ravneh. Če na primer pomislimo na naložbe v humani kapital, se je treba najprej vprašati, kakšne so potrebe trga dela. Če želimo dvigniti torej upokojitveno starost, to zahteva tudi ustrezne spremljevalne ukrepe. Tudi vključitev žensk na trg dela mora iti z roko v roki z drugimi elementi. Čas se vam je stekal. Eno vprašanje še? Htjabim še htjabim zapetač, če uvažate panjstvo. Torej, moje vprašanje se glasi. Ali ste mnenja, da vzpostavitev novega evropskega socialnega modela mora temeljiti oziroma biti zasnovana tako, da bi bila država oziroma država, ki jo skrbi za ta vidik, se spremeniti v proaktivno državo. Hvala. Hvala lepa. Alejandro Serkas, potem kolegica Venera pa tu. Za eno minuto, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. No, najprej bi se v parih sekundah rad zahvalil direktorjem in direktorici oziroma direktoricama agencij. Nekateri menijo, da je socialna država sovražnik. Meni pa se zdi, da je socialna država naš prijatelj, da je treba ta model zagovarjati. Naravni viri, energija, to vse je v Evropi omejeno. Edino, kar imamo na voljo, je človeški kapital potrebujemo pravično družbo, uravnoteženo družbo, ki nam bo omogočila, da sprejmemo inovacije, da se usmerimo v prihodnost, v trenutku, ko se pravzaprav obračamo v napačno smer zaradi tega, ker smo prestrašeni. Zauzimati bi se morali za boljšo kakovost življenja državljanov. Zanima pa me naslednje. Uh, Kako si predstavljate evropski socialni model v prihodnje? Zanima me tudi, ali menite, da Evropa sploh ima prihodnost brez socialnega modela. Hvala lepa. Benarab Atu, potem Kostelo. Hvala lepa, gospa predsednica. Nekdo je rekel, da konkurenčno podjetje, podjetje, ki ponuja dobre socialne okoliščine in dobro delovno okolje, lahko predstavlja konkurenčno podjetje. Pa ne samo, da lahko, to je predpogoj. Kaj pa podjetje Amazon? To je zelo konkurenčno podjetje. Delovni pogoji v tem podjetju pa so katastrofalni, res ponižujoči. Sama bi rada omenila še vprašanje sosedstva. Gospa Serbon je govorila o odnosu s sosednjimi državami, kaj lahko storimo, zato da bi se z njimi pogovarjali o teh vprašanjih. Včeraj sem organizirala konferenco strokovnjaki, govorili smo o Magrebu, o vlogi Magreba v kontekstu sosedske politike. Strokovnjaki in študije pa pravijo, da Kitajska, ZDA in druge sile ne bodo prevladujoče, temveč da bo do leta 2030 Afrika postala vodilna sila. Zato me zanima, kakšne odnose ima Evropska unija z Magrebom. Pomembno se je zavedati tega, da bi morali v Afriki odigrati bolj vidno vlogo in države Magreba bi lahko služile kot most za to, da odigramo svojo vlogo tam in postanemo bolj konkurenčni na mednarodni ravni. Hvala lepa. Kostelo, potem pa dr. Sven Mađon. Kostelo. Najlepša hvala, predsednica. Najprej najlepša hvala vsem, ki so prispevali k razpravi in hvala, da ste da kot agencija odprli in organizacijo upravljate zelo pomembno delo. Najprej naj izpostavim, da po eni strani potrebujemo investicije v izobraževanje in usposabljanje, če želimo ohraniti evropski socialni model. Da ne bo prihajalo do primera, kakor je to naprimer na Irskem, ko zaradi rezov v proračunu moramo zmaševati tudi ulaganja v izobraževanje. Potem naslednja točka, ki jo želim izpostaviti. Če gre za pregled izobraževanja, je in omenili ste izobraževanje na delovnem mestu. Tu je treba omeniti tudi priznavanje delovnih izkušenj. Razočarala sem me torej preložitev na leto 2018 um, neobvezojočih odločitev o priznavanju izobraževanja torej priznavanju neformalnega izobraževanja. In tu se obračam na komisijo. Čim hitreje je treba zagotoviti priznavanje neformalnega izobraževanja v okviru potnega lista um, strokovnih izkušenj, če želimo zagotoviti boljšo izobraženost in konkrečnost. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima eh, dr. Venmal John iz Osnabrücka v, v Nemčiji. Um, Najlepša hvala za to priložnost. Zastavljeno je bilo vprašanje, ali se splača vlagati v preventivo in ali si to lahko privoščimo v času krize, torej ali si lahko privoščimo varna delovna mesta v času krize. Z znanstvenega stališča lahko rečem, da so podatki dokaj jasni. Za vsak evro, ki ga vložite, prejmete nazaj v zameno vsaj 2 evra, morda celo 5, eh, če naprimer pomislite na obolenja kože, ki izhajajo iz um, trega na delovnem mestu. To je eden izmed dobrih uh, primerov prakse. Gospa Fižbah Pitel je naprimer govorila o sporazumih v frizerskem sektorju. To so vse zgodbe, ki nas lahko naučijo o tem, kaj o tem, kako izboljšati naše naložbe. Naložbe se splačajo in študije so pokazale, da res lahko resno zmanjšate mm, težave, sploh ko so naprimer tveganja za zdravje na delovnem mestu zelo visoka. Uložek je dokaj eh, majhen v primerjavi s tistim, kar lahko na to pri hranite. Veliko je tudi drugih sektorjev, ki si želi takšnih sporazumov. Tu je treba razmisliti tudi o nadaljnih sektorjih, ki bi jim lahko zagotovili takšno preventivo. Hvala. Euh, Hvala lepa. Glede na to, da imamo med nami tudi Eh, ministre, ki bi jim želeli dati besedi, bi bilo mogoče dobro, da na koncu damo vsakemu pet minut, da se odzove na to, kar eh, je bilo rečeno. In bom eh, dala besedo štirim direktorjem agencij in pa ministru. Kajti vseh nas je kar veliko. Najprej dajem besedo Kristjanu Letmajerju, od direktorja od CDFOPA. Prosim ga, da odgovori tudi na vprašanja, ki so bila postavljena pet minut imate. Thank you very much, uh, thank... Najlepša hvala, hvala za vprašanja. Zahvaljujem se tudi za razpravo in za predstavitve, ki so jih podali kolegi. Najbolj eh, pomembno je to, kar je dejal Pracmone že v svojem govoru. Denar je treba trošiti na bolj korektan način, ko gre za vlaganje v izobraževanje. In tu bi nekaj dodal. Obstajajo prepričljivi dokazi glede bremen, ki jih naloži varčevanje oziroma kriza. To je rezultat zadn, dela v zadnjih treh letih in sedaj se že skoraj da izrisuje konec tega tunela, v katerem smo se znašli, tako da zadeve delujejo. Seveda pa. To ne spreminja dejstva, da morajo nekatere države sprejeti bolečine boleče odločitve in reze, ampak morda rav, ne na ravno ta način kot sedaj. Hvala. Eh, hvala lepa, sedaj eh, dajem besedo gospodu Mendesu Valdesu. Najlepša hvala, čisto na kratko. Veliko elementov so omenili že drugi govorniki za okroglo mizo. Izpostavili so socialni model, ki naj ga sam še enkrat povdarim. Treba je najti torej rešitve prek socialnega dialoga. Tako lahko zagotivno uravnoteženost med eh, pravičnostjo in produktivnostjo. Potem naj se dotajam še ene točke, ki se nanaša na situacijo, v katerej jim obstaja korist eh, za vse in o uravnavanju. Mislim, da ste dejali, da če bomo videli, da obstajajo prednosti, da se bodo vsi strinjali z predlaganimi ukrepi. Mislim, da to ni dovolj. Treba je zagotoviti potencial za to situacijo zmagam, zmagaš. Treba je najti načine, kako prevesti te primere v prakso. Tu je pomembno torej vzpostavljanje pozitivnih primerov in širjenje znanja o tem. Treba je zagotoviti sodelovanje socialnih partnerjev. Najlepša hvala za številne vprašanja, ki so jih zastavili um, poslanci. Gospod Cerkas je naprimer zastavil vprašanje, kakšna bo prihodnost Evrope brez socialnega modela. Zelo jasno je, da tega ne predlagamo, da predlagamo samo prilagoditev modela. Naj se dotaknem le enega konkretnega vprašanja. Kakšen socialni model želimo in kaj je možno za Evropo? To je pomembno. In potem vprašanje gospe Kostelo o nekaterih nasprotjih. Včasih beremo naprimer o rasti, fiskalni konsolidaciji in drugih um, um, visokoletečih uh, iz, in druge visokobeleče besede. In tudi tu moram podariti, da bo treba zadeve uravnotežiti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem gosp besedo gospe Kristi Sedlaček. Najlepša hvala. Odzvala bi se na nekatere zadeve, ki so bile izpostavljene prej. Dopolnila bi tisto, kar je dejal gospod Jun. Mislim, da imamo na voljo dovolj študij, ki kažejo, da se splača vlagati v človeške vire. EU OŠA bo še nadaljevala z zbiranjem eh, in dokazovanjem, da se naložbe splačajo. Naložbe torej v izobraževanje, v varnost in zdravje pri delu, v usposabljanju, vse to se splača. Treba je podariti, da so na mizi um, konkretni konkretni dokazi, ki govorijo o prednosti tega. In kot je dejal gospod Beker, moramo izvajati tisto, za kar, v kar smo prepričani oziroma o čem obstajajo dokazi. Potem vprašanje zakonodaje. Seveda poznamo stanje malih in srednje velikih podjetjih in da njihovo stanje ni najbolj enostavno ravno v časih, ko izkušajo številne gospodarne pritiske. Naj pa izpostavim dve skupini delavcev in podjetij. Tu se strinjam, da bi bilo bolj smiselno, če pomagamo MSP-jem pri izvajanju zakonodaje. Seveda bo izvrševanje zakonodaje morda pokazalo, da obstajajo morda nekoliko drugačne oblike izvajanja, kakor jih poznamo do sedaj. Treba je ustrajati pri izgraditvi sistemov in orodij za MSP, zato da ne bo prišlo do razlojevanja delavcev. Potem še eno vprašanje, ki bi ga rada omenila. Obstajajo dokazi, da celo podjetja, ki imajo slabo varnost in zdravje pri delu na dolgi in srednji rok, ne bodo preživela. Veliko je naprimer primerov velikih podjetij v Nemčiji, ki niso preživela. In vedeli smo, da so njihovi pogoji za delo zelo slabi. Seveda ne, do rezultatov ne pride takoj. Ne moremo takoj videti, da jim, da jim ne gre dobro z gospodarskega vidika, ampak kot sem dejala prej, brez zdravih in motiviranih ljudi takšna podjetja ne bodo preživela. In potem še ena splošna pripomba. V imenu vseh agencij moram pripomniti, da če ne uporabljamo socialnega dialoga pri vsem, kar počnemo, ne bomo uspešni, ne bomo mogli prispevati k evropski družbi. Hvala. Madlen. Hvala lepa, Madlen Šerban. Potem bomo pa dali besedo. Uh, ministru. Najlepša hvala. Naj samo podarim, kako pomemben je evropski model za sosednje države. Seveda nismo popolni, to je čisto jasno in to je nakazala tudi današnja razprava. Obstajajo različna mnenja o tem, kako mora Evropa nadaljevati svojim delom. Pomembna pa je, da obstaja saj minimalna agenda, da obstaja minimalen konsens glede smeri, v katero gremo. Kar se tiče socialnega modela, Mislim, da tu ne prihaja do težav, kako bi rekla, teoretične opredelitve pome. Gre bolj za vprašanje ukrepanja, dejanskega izvajanja. Tu je treba razlikovati, resno razlikovati med opredelitvijo politik in izvajanjem politik, torej kaj se dogaja na področju izobraževanja in usposabljanja. Ni dovolj, da imamo samo evropski model, treba, treba ga je tudi izvajati. Kot agencije nas ocenjujejo na podlagi naših dobrih rezultatov in tako bi morali ocenjevati tudi rezultate evropskih politik, ki se kažejo na trgu. Eden izmed uh, poslancev je govoril tudi o formalnih in neformal, priznavanju formalnih in neformalnih um, priz, izkušenj. Vsi v Evropi se želijo ozreti v prihodnost um, in upoštevati torej, um, starajočo družbo, ki ji primankuje veščin. Ampak dejanskih ukrepov na tem področju pa ni. Dobro je se ozreti po primeru Afrike in Magreba, kjer obstaja z demografskega vidika resna časovna bomba. Žal v primeru Madalvije studije EDF kažejo, da migranti, predvsem tisti kvalificirani migranti, se ne obračajo na Evropo kot njihovo prvo destinacijo. Tako da bi bilo zanimivo preučiti, zakaj talentirani ljudje iz sosednjih držav ne prihajajo v Evropo, temveč se odločajo za druge namembne kraje. Morda obstajajo tu nekatere ovire. Menim, da če želi biti Evropa vodilna, v svetu, bo treba zagotoviti več vzajemnih koristi pri in kar se tiče naložb v tujino. Prav tako mora dati Evropa bolj enakopraven položaj svojim partneritem. Hvala. Najlepša hvala. Še enkrat bom dala besedo tudi ministru za gospodarstvo eh, Republike Moldove, pa tudi drugim. Ampak vseeno bi želela nekaj dodati v zvezi z vprašanjem Monike Benrato. Govorili ste o Amazon. Res je, da je to konkurenčno podjetje in rečeno je bilo, da je konkurenčnost povezana tudi z ravnijo eh, zdravja in eh, varstva pri delu. Vemo pa, da pri eh, Amazon tega ravno ne spoštujejo. Kako bi na, odgovorili na to konkretno vprašanje? pravimo, to je element konkurenčnosti, po drugi strani pa poznamo podjetja, za katera se ve, da so konkurenčna, pa ne izpodujejo teh pogojev. Um, nevertheless, I know uh, the, about uh, the, the, uh, the working. Poznani so mi delovni pogoji Amazona, vsaj to, kar se poroča v podjetju. Nasplošno mislim, da so na voljo dokazi, da na dolgi rok podjetja ne bodo preživela na trgu, če ne bodo izboljšala delovnih pogojev. Kar nekaj je podjetij v Nemčiji, namreč um, nekaj časa sem um, delala v Berlinu in uh, ugotovili smo, da slabi delovni pogoji, kar pomeni večja stopnja oziroma večje število nesreč pri delu in um, več bolniških izostankov pomenijo, da je podjetje manj konkurenčno. Seveda vedno obstajajo nega, takšni negativni primeri, proti katerim se moramo boriti. Ampak nasplošno smo ugotovili, da brez premenljih naložb v varnost in zdrave podjetja ne preživijo. Sama nisem bila v stiku s predstavniki nekaterih sektorjev, tako da ne moram govoriti o njihovem primeru, ampak nasplošno je mm, rezultat takšen, kot so povedala in to temelji na dokazi. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Mogoče bi nam vi povedali, kaj ste se naučili iz te razpa, razprave in nam tudi eh, povedali svoje zaključke. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da lahko sodelujem v tej razpravi. Nekaj vprašanj. Uh, precej je bilo zastavljenih um, glede evropskega socialnega modela, nekaj sem jih tudi sam izpostavil v vodoma, dejal sem, da je to zelo privlačen uh, model za sosednje države Evropske unije, kajti ravno to je tisti pozitivni element evropskega gospodarskega sistema. Žal se ne moram spustiti vse podrobnosti glede na časovno omejitev, ampak lahko pa izpostavim uh, ključne elemente iz same razprave. To je na primer trajnost socialnega modela. V trenutnem gospodarskem kontekstu so seveda pomisleki upravičeni. Socialni model mm, nekaj stane, nekaj stane državo, nekaj stane podjetja, nekaj stane delavce. Država mora zagotavljati sredstva za to, da se ohranja socialni model, tako da je pomembno razpravljati o, o takšnih vprašanjih. Potem eno izmed vprašanj se je glasilo, kako najti kompromis, harmonijo med konkurenčnostjo in zagotavljanjem varnosti delavcev in kakšno, kakšen je prispevek socialnih delavcev k tej razpravi. Sam sem nekoliko mm, zunanji opozovalec te razprave. Zdi se mi, da socialni model naleti na svoje omejitve, če se opira samo na socialne partnerje in na kolektivne pogodbe. V okviru socialnega modela gre predvsem za to, da, da zagotavljamo zaposlitev, mar ne? Pri tem pa je treba priznati, da je zaradi gospodarske krize prišlo do velikega pritiska na državne proračune. Menim, da če razprave ne bomo uspeli premakniti v drugo smer, če ne bomo uspeli zagotoviti več delovnih mest eh, zmanjšanjem eh, upravnih obremenitev in eh, regulacije, potem ne bomo uspešni. Potrebujemo okolja, ki so prijazna za vlagatelje. Zagotoviti je treba fleksibilen trg delovne sile zato, da lahko podjetja na trgu dela poiščejo potrebne veščine in delavce, ki bodo motivirani in usposobljeni. Mislim, da se je to jasno pokazalo v sami razpravi. Ti elementi so pomembni. Države morajo delovati proaktivno. Potrebni so proaktivni pristopi vlad. Alternative ni. Edina alternativa je, da podjetja postavimo pod še večji pritisk, da zagotavlja država torej še več denarja za, naprimer, socialno varstvo. Kar pa sicer ne gre zanemariti, vendar to obremenjuje podjetja, to obremenjuje državljane, gre za povešanje davkov. Ko pa bi pravzaprav lahko prek boljših naložb v humani kapital v nove tehnologije prav tako okrepili gospodarstvo. Mi se poskušamo naučiti mm, mm, iz lekcij drugih držav in želimo vzpostaviti okolje, ki bo čim bolj prijazno podjetjem, ki bo torej dajalo možnost nalaganja oziroma naložb v nova delovna mesta. Kajti brez naložb v človeški kapital, naprimer, ne moremo doseči ničesar, potem samo stopicljamo na mestu, na koncu ne pride do inovacij. Če bo samo država tista, ki bo dejavna na področju zagotavljanja socialnih storitev, potem to ne bo dovolj. Seveda mora sodelovati na tem področju, ampak mora delovati proaktivno. Treba je vključiti tudi druge akterje. Če želijo biti podjetja, naprimer, proaktivna, potem je treba zaščititi ljudi. Treba jim je zagotoviti dobra delovno mesta in spodbuditi željo, da so zaposleni na delovnem mestu z dobrimi pogoji. Pri tem pa je treba razmisliti tudi o načinih, kako bi lahko razbremenili podjetja na nekaterih področjih, da bi lahko imela na to več sredstev za vlaganje v izboljšanje delovnih razmer. Treba je omogočiti, da podjetja inovirajo, da lahko motivirajo zaposlene in da lahko spodbudijo ljudi k drugačni delovni miselnosti, ki je torej pozitivna, da je v njihovem imenu, da delajo v dobrem delovnem okolju in da delajo motivirano, pozitivno. Zdi se mi, da včasih v naši državi pozabljamo na ta vidik, na postavljanje takšnega ozračja. Seveda je tu pomemben tudi socialni dialog. Vsi partnerji morajo premisliti o tem, kdo kako prispeva k socialnemu dialogu in na kakšen način, ter kakšne so lahko prednosti in rezultati socialnega dialoga. Treba je vzpostaviti odgovornost vseh akterjev v socialnem dialogu in mislim, da bi bila to tista pravilna rešitev, ki jo lahko zagovarjam. Hvala. Hvala lepa, še malo časa imamo. In bom dala besedo tistim članom parlamenta, ki sodelujejo v panelu najprej z Bekarju. Hajcu Bekarju, pardon. Da se naveže na to razpravo, ki smo jo ravno kar imeli. Ni na ključje, da danes opovdne razpravljamo o teh vprašanjih z štirimi agencijami in z vsemi vabljenimi. Komisija bo naslednji teden, 2. oktober, objavila svoj prispevek o eh, socialni in eh, ekonomski in, moneta, in monetarni uniji. In ta, tako bi želeli slišati nekaj od vas o tem, kako naj v bodoče delamo na tem področju. Eh, upoštevajoč seveda tudi eh, priča, eh, pričakovano eh, poročilo komisije. Um, uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Mislim, da gre za zelo kompleksno vprašanje, ki ste ga zastavili. Čisto na kratko in dokaj okrito naj povem Da, razumem trenutno situacijo. Gre za temo, ki je izrednega pomena in o kateri poteka vse splošna razprava. Gre za socialno unijo. In to je zame simbol vseh ovir, vseh specifičnih elementov, o katerih smo spregovorili danes. Gre za vprašanje, kako v prihodnje. Kot sem dejal, kratek bom, menim, da trenutno nimamo možnosti, da bi resno delali na socialni uniji. Prepričan sem, da način, na katerega smo delali do danes, do sedaj, torej sedanje strukture, bi morali optimizirati zato da bi se lahko soočili z današnjimi in prihodnjimi izzivi. Zdi se mi, da fiskalna unija in gospodarska unija morata biti projekta, ki sta jasno zarisana in načrtovana, preden vzpostavimo socialno unijo. In ta izraz socialna unija mm, uporabljam zato, da bi zadeve nekoliko skrajšal, kajti mislim, da je popolnoma jasno, kakšni so cilji oziroma so bili cilji naših agencij. Jasno je bilo, kakšni so cilji, ko so bile osnovane agencije in tudi naše delo v odboru je dokaj jasno. Gre za povečanje socialne solidarnosti Evropi. Zaradi tega ne bi rad izgubljal časa. In um, si prizadeval za vzpostavljanje partnerstva v tej dvorani. Skupaj smo že tako močni, da razpravljamo o strategijah na višji ravni, um, ki do danes še niso bile izpolnjene. Hvala. Hvala lepa, gospa Kinga Kunc. In potem, če bo še kdo želel besedo. Kinga Gunc. Mislim, da to, česar smo se mi naučili od tega sestanka, je naslednje, da nam ni treba izbirati med rastjo in eh, socialnim modelom, socialno zaščito. Edini način izhoda iz te krize je ta, da imamo eno in drugo, se pravi, da zagotovimo rast preko vlagan in če nam bo uspelo zagotoviti rast, potem bomo lahko investirali tudi v socialni model. Če bomo izbrali samo eno ali samo drugo, je to napačna pot. In mislim, da je to sporočilo, ki smo ga danes slišali od vseh. Solidarnost. Solidarnost, strinjam se, je par prav gotovo nekaj, kar na evropski ravni izginja in zato se moramo držati solidarnosti, ustrajati pred njej. To je edini način. Hvala. Hvala lepa. Antija McIntyre. Zadnji komentarji ministra so me zelo navdušili in se v celoti strinjam s tem, kar je povedal. Gospa Jerolevska je postavila vprašanje ali odvisnost ali ustvarjanje bogatstva. Eh, rast je odvisna od ustvarjanja bogatstva in vsi lahko imajo tega koristi. Ne želimo vzpostaviti takega socialnega modela, ki bi bil breme za Evropo. Želimo nekoliko eh, lažji pristop. Želimo, da bi ljudje vlagali v razvoj veščin in na ta način bomo ustvarili konkurenčno Evropo, eh, Evropo, ki bo lahko tekmovala tudi z eh, drugimi kontinenti, državami z drugimi kontinenti. Vajeništvo, ja, potrebujemo moderno eh, vajeništvo, ne moremo več eh, ponavljati eh, usposabljanja na področju večin, ki ne obstajajo več, moramo biti inovativni in politike morajo temeljiti na dejstvih in ustrezno moramo izkoristiti tudi oceno učinka pri vseh uredbah, ki jih bomo še sprejemali. Hvala lepa. E, vidimo, da je to zelo politična razprava in razumem, da poslanci in poslanke, ki so zaključili to razpravo, so to naredili res v političnem duhu, v duhu tudi svoje politične družine. Seveda so pri tem upoštevali tudi kolektivno delo našega odbora. Mislim, da želite vsi še besedo in še enkrat dajem besedo vabljenim gostom za minuto ali dve po istem vrstnem redu. E, za dve minuti. gospod Uwe Kombühen. Hvala lepa, čestitam, čestitam za ta eh, dogodek. Eh, izmenjava mnenja bila zanimiva, tudi veliko političnih idej je bilo slišati. Žal mi je, da je minister odšel. Mislim, da potrebujemo neke vrste nov pristop do podjetništva. Žal mi je, da tudi predstavnika komisije ni več kaj ti rekel, je, da so podjetja tista, ki morajo odločati o tem, kaj pravzaprav želijo. Ni enega samega edinega socialnega modela, ki bi bil primeren za vse. Lahko ponavljam samo to, kar je že bilo rečeno. Več kot 50 odstotkov. Eh, kot 50% Evropa vlaga več kot preostali del eh, sveta. Potem je tu še svežen o zaposlovanju, za katerega je odgovoren tudi gospod Anders. Podjetja, ki so fleksibilna tudi z vidika zaposlovanja, imajo običajno tudi dobro razvit socialni dialog. In Eh, toliko za zaključati. Hvala lepa. Hvala lepa. Karola Fišpar-Peter. Well, I just wanted to briefly say uh, in relation to Amazon, at least in uh, Germany, uh, workers. Čisto na kratko. V Nemčiji so delavci pred nedavnim stavkali. Želeli so, da se jim zagotovijo iste ravni zaščite, kot so na področju uh, storitev. No, to je primer, da tudi v Nemčiji vse ne deluje. Kako jaz razumem konkurenčnost? Moje razumevanje temelji na kakovosti proizvodov, na zmogljivosti za inovacije, ampak tudi na motivaciji delavcev, na njihovi uspešnosti in zmožnosti prilagajanja. Naše možnosti v smislu konkurenčnosti niso vezane samo na to, da je treba doseči konkurenčnost za vsako ceno, tudi za ceno sociale. To je napačno gledanje. In potem še zadnja stvar, kar zadeva vlaganja. Mislim, da moramo v evropski eh, pol politiki se začeti zavedati, varčevanje ni učinkovito, da je treba investirati več v ljudi, v storitve, v dela, ki se same sebe financirajo. Kot je rekel John, uložite en evro in dobite dva nazaj. In tako mora začeti razmišljati tudi politika. Hvala, hvala lepa. Pozdravljam prihod komisarja. Sama bom morala oditi pred koncem on bo pa lahko povedal več in odgovoril tudi na kakšno vprašanje. Gospod eh, Bodvaja Rego za dve minuti. Samo besedica o podjetju Amazon. To je zelo zanimivo, to je zelo konkurenčno podjetje. Ampak kakšna je raven konkurence v tem sektorju? Eh, verjetno bi se o tem morali ukvarjati tisti, ki se ukvarjajo z, eh, z konkurenco. Ampak je razlika med Amazon in eh, sektorjem, kjer oni delujejo in sektori, kot so letalstvo in tako naprej. Tako da tu so razlike. Vse ni dobro ni vse vedno dobro, eh, je še možnost, da se bolje razvije socialni dialog in seveda lahko tudi agencije širijo dobro besedo, ampak tudi svetovalci bi lahko kaj naredili. McKenzie je bilo največje konsultantsko podjetje in oni so začeli s kampanjo, da so eh, začeli dopovedovati podjetjem, da več žensk v upravnem in nadzornem svetu pomeni tudi večjo učinkovitost. E, torej, možnosti je veliko za vse to. In potem še zadnja stvar. Nekaj provokativnih idej sem vam predstavil, lahko sem še bolj provokativen. Delal sem v New Yorku e, in potem e, so me prestavili premestili v Bruselj, kjer sem tudi doma, ampak v Bruslu sem imel eh, slabše delovne pogoje, čeprav je tu eh, socialna demokracija, kar zadeva, eh, kar zadeva družbeno ureditev. In hotel sem ugotoviti, zakaj. Razlika je bila naslednja. V New Yorku bi bil lahko če ne bi bil zadovoljen s svojim delom, enostavno svoje delo zapustil in takoj na, našel novo za sosednjim vogalom. Tukaj pa to ni mogoče, vendar pa nekaj je pomembno. Ne delamo v osami, v vakumu. In zelo pomembno je, da ljudje imajo priložnosti. Eh, in to je tudi nekaj, kjer moramo več narediti. Najlepša hvala vsem agencijam, vsem njihovim direktorjem se zahvaljujem, gospod namestnik predsednika vlade. Mislim, da ste vi eh, prispevali zelo pomembne elemente k našemu delu in zahvaljujem se vsem kolegom za njihove prispevke k eh, razpravi. Tudi sama bi želela nekaj eh, povedati. To je odprta razprava, to nikoga ne zavezuje kar zadeva socialni dialog in inovacije. Na delovnem mestu oziroma na področju izobraževanja. Mislim, da se o glavnih načeljih vsi strinjamo, ampak če se potem vprašamo, kaj to pomeni za razvoj eh, sistema, potem pa začnemo z razpravo o instrumentih, o metodah in to pa odpira nova vprašanja. Eh, To, kar je povedal Bodvarigo, me je zelo eh, presenetilo. Navezal se je na gospoda Kombihana. Rekel je, da je treba podjetja pustiti naj delajo, kar hočejo. Malo je to karikatura, ampak vemo, da nekatera podjetja to zahtevajo in to se imenuje samo disciplina. In videli smo, kam je to uh, pripeljalo. In gospod uh, Rego, rekli ste, da smo videli, da v upravnih odborih več žensk zagotavlja več očinkovitosti. In ko smo to ugotovili enkrat, če bi zakonodajec lahko malo bolj pomagal in če bi lahko dal spodbude tudi drugim, da bi eh, vključili več žensk v svoje upravne odbore, bi to bi bilo pomembno. Pa še nekaj me je presenetilo. To, kar je povedala gospa McIntyre v zvezi z rastjo. Seveda žel, želimo rast, ampak za nami je deset let in videli smo, kaj pomeni nora rast. Če ne analiziramo rasti, če ne bomo jasno povedali, kaj so koristi, kaj je dodana vrednost eh, rasti, če ne zagotovimo, da ta dodana vrednost služi eh, investicijam v socialni model, potem eh, se znajdemo v situaciji, v kakršni smo še sedaj. Gospod minister, veliko stvari, ki ste jih rekli, je name naredilo velik vtis. Zlasti, ko ste rekli, da je konkurenčnost vprašanje države. Če je temu tako, potem pomeni, da je, to pomeni, da je treba mobilizirati vse akterje in vsi morajo delovati, da ni mogoče stvari reševati samo na ravni podjetja. Rekli ste tudi, da, citiram sedaj, da ste bili šokirani, ko ste videli, da pravice vaših delovcev v tujini niso spoštovane niso jamčene. To je zelo pomembno za naš odbor in vaše besede so izjemno pomembne. Potem je pomembno tudi to, kar ste rekli o socialnem dialogu. Mislim, da vas bom prav povzela, če rečem, da je treba podjetja naučiti, da razumejo, kaj je socialni dialog. Za vse evropejce je to zelo pomembno. No, in spomnim se tega, kar je rekel predsednik Barozo. Predsednik Barozo je govoril o stanju unije lani. E, letos tega ni ponovil, ampak lani je govoril pred Evropskim parlamentom o stanju unije in rekel je, da je vprašanje socialnega modela vprašanje konkurenčnosti Evropske unije. In mislim, da se moramo k temu elementu vedno uh, vračati. Nisem uh, vedno en, eh, občudovalka predsednika Baroza, ampak v tem primeru se s njim seveda strinjam. Potem pa še nekaj, kar, o čemer se nas veliko strinja, vprašanje merjenja konkurenčnosti. Če se konkurenčnost meri samo se stroški dela, ne moremo priti do eh, kolektivne. Eh, do kolektivne konkurenčnosti. Dve poti se odpirata. Ti dve poti vsebujeta več elementov, o katerih smo govorili. Gre za to novo situacijo, s katero se je soočama. Gospa Jezlovjecka je govorila o tem. Govorimo o sistemu usposabljanja, o prenosu znanja, ki izhaja iz neke druge dobe in to zaradi dveh razlogov. Takrat je bila narava brezposelnosti drugačna. E, mi smo vzpostavljali sedanje sistem usposabljanja v času, ko ni bilo masovne brezposelnosti. Danes pa imamo masovno brezposelnost zaradi selitve proizvodne, zaradi mobilnosti. Situacija je posebno drugačna od situacije pred desetimi leti po drugi strani pa je tehnološki razvoj vedno hitrejši. Tako hitro se tehnologija ni razvijala takrat, ko smo oblikovali svoje modele izobraževanja in usposabljanja. In to pred nas postavlja izziv. Sistemi, ki jih predlagamo, naj ne bodi taki, da bodo samo spremljali tiste, ki so trenutno brez dela. Gre za to, da moramo upoštevati to masovno brezposelnost in to eh, posem spremeni eh, sliko izziva, pred katerim smo. Potem govorili smo o tej neskladnosti med sistemom izobraževanja in usposabljanja in potrebami. Včasih rečemo,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 bolj celostno pri, prilagajati tehnološkim spremembam. Sedaj pa dajem predsedovanju, predajam predsedovanje kolegu, ampak besedo bom dala tudi komisarju in se že upravičujem, da ne morem biti tukaj, vendar pa mi bodo kolegi povedali, kakšna so njegova glavna sporočila. Gospod komisar, imate besedo. Uh, Hvala, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej želim parlamentu in vsema štirim agencijam čestitati za organizacijo tega seminarja. Žal mi je, da nisem mogel biti prisoten dlje časa, ampak prepričan sem, da je to odlična ilustracija dela, ki ga agencije opravljajo. Ve, komisiji agencije zelo pomagajo, saj ji nudijo veliko pomembnih informacij. Komisija in tisti, ki smo odvisni od eh, dejavnosti agencij, smo tudi hvaležni za vse, kar vse štiri agencije počno. V zadnjih petih letih je Evropa bila v svoji najdaljši gospodarski in finančni krizi od leta 2002. In socialni model je bil tisti, ki je ščitil ljudi pred posledicami te finančne in gospodarske krize. Veliko delovnih mest je bilo rešenih zahvaljujoč socialnemu dialogu, našli smo tudi fleksibilne odgovore. Potem, eh, zahvaljujoč avtomatičnim socialnim stabilizatorjem, smo uspeli zaščititi tudi dohodek ljudi v prvih fazah krize, kar je tudi bilo pomembno. Vendar pa nas je ta kriza naučila nekaj stvari. Če želimo bolj eh, trden socioekonomski model v Evropi, ga je treba izboljšati tako na ravni držav članic, kakor tudi na ravni Evropske unije. Nimi treba posebej podarjati, da če želimo iziti iz te krize, mora Evropa popraviti svoj poslovni model. Potrebujemo ustrezno zakonodajo za finančni sektor, in potrebujemo robustnejšo inovacijsko in industrijsko politiko in tudi socialni model je treba reformirati. Po drugi strani moramo ugotoviti tudi, kaj je treba drugače narediti v okviru socialnega modela. Evropa mora narediti več in ne manj. Naša zaveza ciljem, ki so zapisani v eh, pogodbi, ne sme eh, ostati pozabljena. Eh, E, Ostvarja, e, ustvarjati moramo znotraj konkurenčnega okolja, pri tem ne smemo pozabiti na kohezijo in solidarnost med državami članicami. Polna zap, e, zaposlenost na visoko konkurenčnem trgu je tudi omenjena v tretjem členu pogodbe o Evropski uniji. Ta člen pravi tudi, da mora ekonomska unija spodbujati ekonomsko dejavnost, kohezijo in solidarnost med državami članicami. To spostavlja eh, ravnotežje med eh, posameznimi odgovornostmi držav članic in eh, solidarnostjo enije, kajti tu gre za to posamične odgovornosti držav članic in solidarnost ravno EU. Solidarnost znotraj držav članic pa je mogoče okrepiti let, če bo močnejša solidarnost med državami članicami. To pa se ne bo zgodilo brez eh, močnejše vloge EU. Institucije Evropske unije morajo delati eh, z eh, roko v roki in države so trpele zlasti potem, ko so začela izvajati fiskalne programe med krizo, države članice so morali modernizirati svoje socialne sisteme in bolj učinkovito izkoriščati svoja razpoložljiva sredstva, da bi se lahko soočile s težavami, kot so revščina otrok in brezdomnost. So, reforme socialne varnosti so se tudi začele izvajati zato, da bi se izboljšala ustreznost, vzdržnost in pa varnost pokojnin. Eh, zelene in bele knjige komisije so bile bistvenega pomena eh, za osvirjanje takih razprav in pa eh, reform v državah članica. Eh, svežen zaposlovanja in pobude na področju zaposlovanja so bile bistvenega pomena za ustrezno porabo razpoložljivih sredstev. Priporočila sredstva o uh, uporabi jamstev in pa uvod, uvajanje uh, instrumentov v večini 6 milijonov evrov, e, sta zagotovila dober primer, kako lahko Evropa pomaga pri soočanju s takimi izzivi. S tem, da ponudi jasne eh, kriterije. Eh, jamstvo za zaposlovanje mladih po Eh, prinesel, prineslo večjo varnost na tem področju in s tem bo zagotovljena tudi zaposljivost mladih, saj ne bodo več zgubljali eh, veščin in morale. Potem je tu še eh, treba modernizirati eh, usposabljanje, vajeništvo in javne službe. Te pobude bodo pomagale neposredno oživiti gospodarstvo, ravno tako pa bodo te pobude spodbudile dolgoročno preoblikovanje evropskega socialnega modela. Dru, eh, drugi ukrepi izhajajo od spodaj na vzgor. Socialno gospodarstvo, kamor spadajo eh, zadruge, vzajemne družbe, fondacije, socialna podjetja, eh, to področje nudi veliko proizvodov in storitev po celi Evropi in tudi ustvarja milijone delovnih mest. Potencijal Evropskega socialnega sklada in potencijal drugih evropskih instrumentov morajo države članice začeti bolje izkoristiti, zato da bojo bolj razvijale socialno podjetništvo in širše socialno gospodarstvo. Eh, konferenca januarja v Štrasburgu bo združila veliko udeležencev in deležnikov na tem področju in vsi skupaj bodo pod isto streho. Opis evropskega socialnega modela pa ne bi bil popoln, če ne bi umenili pomena socialnega dialoga. Moramo okrepiti eh, vključenost socialnih partnerjev v razprave o politikah na evropski ravni in v odločanje. EU je podpirala socialni dialog v državah članicah s finančno pomočjo za izgradnjo zmogljivosti. Obstoječi postopki na ravni EU bi bili lahko bolj učinkoviti in bi se lahko bolj učinkovito uporabljali. Cilj bi bil, da se doseže stabilno in transparentno posvetovanje socialnih eh, partnerjev preko postopka semestra. O to bi bili vključeni tudi socialni partnerji na nacionalni ravni. To je bistvenega pomena in tu je treba še več narediti zlasti v nekaterih državah, kjer morajo ponovno vzpostaviti socialni dialog. Gospe in gospodje, dovolite mi, da povdarim tri področja, tri politična področja, kjer bo delovanje Evropske unije bistvenega pomena, če želimo izpolniti svoje zaveze na socialnem področju. Več moramo narediti za to, da bomo zagotovili, da bo Evropski trg dela dajal našim državljanom dobre priložnosti. Imamo visoko brezposobnost. E, vendar pa imamo po drugi strani dva milijona nepopolnenih delovnih mest. Nimamo dovolj e, ljudi, ki bi delali v zdravstvu na področju IT, ni dovolj računovodi, ni dovolj finančnih sredstev. Eh, strokovnjakov. Seveda bodo nekatera delovna mesta vedno nezasedena, ampak lahko bi zmanjšali to neskladje s tem, da bi izboljšali mobilnost na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Komisija se trudi, da bi izboljšala in modernizirala zmo, eh, internetne zmogljivosti usklajevanja ponudbe in popraševanja preko ERS-a. Eh, zato da bi lahko v realnem času imeli dostop do informacij o prostih delovnih mestih in da bi lahko eh, ta povezava med eh, ponudbo in popraševanjem bila eh, lažja. Želimo ponuditi državam tak instrument, ki jim bo omogočila ki bo omogočila delovati v skladu s svojimi potrebami in potrebami trga dela. Na ta način bo mogoče izboljšati produktivnost in pa tudi gospodarsko uspešnost, saj bodo ljudje lahko hitro prehajali iz enega dela v drugega, iz brezposelnosti v zaposlenost, iz šole eh, v eh, delovno okolje. Več eh, je treba narediti tudi na področju javnih storitev, na področju zaposlovanja in to leto je res bistvenega pomena. To je obdobje, kjer se bo odločalo o prihodnosti evropskih finančnih instrumentov, tako na ravni EU kot na ravni držav članic. Ko se pogovarjamo o večletnem finančnem okviru, moramo zagotoviti ustrezno financiranje tudi za Evropski socialni sklad, pa tudi za EGF, za eh, pobudo za zaposlovanje mladih in socialne inovacije, tudi za eh, sklad Eh, pomoči najbolj eh, ranljivim. To bodo pomembni viri za izboljšanje delovanja <clears throat> trga dela, za krepitev človeškega kapitala, izvajanje pravih socialnih politik, pomeni aktivno financiranje v človeški kapital. To so predpogoji konkurenčnosti in gospodarske rasti na globalnem trgu 21. stoletja. In Evropski socialni sklad igra pri tem življensko pomembno vlogo. Gospe in gospodje, dobro delojoč eh, trg dela v EU pomeni tudi poštene delovne pogoje, vključno z eh, varovanjem zdravja in zagotavljanje varnosti pri delu. To je zelo pomembna komponenta sociogospodarskega modela in to je pomembna naloga za EU. E, dober se sistem varstva in zdravja pri delu e, pomaga v boju proti socialni izključenosti, e, izboljšuje zaposljivost in zmanjšuje zgodnje upokojevanje. Izboljšanje tega področja bo bistveno prispevalo k doseganju ciljev Evrope 2020 in bo tudi prispevalo k temu, da bo Evropa močnejša išla iz krize. E, tudi zdravje in varstvo pri delu je pokazalo, da e, je to tudi zdravo z ekonomskega vidika, tudi na ravni podjetja. Zdravo delovno okolje, kjer so motivirani tako delavci kot menedžeri in so vključeni v vse eh, postopke. Eh, vse to se je skazalo za koristno, za produktivnost in konkurenčnost. Potem delamo tudi na drugih pobudah, da bi lahko izboljšali pogoje v Evropi, tako naprimer naj omenim okvir za pripravništvo, to je zelo pomembno za mlade, potem je pa tu še Evropska. Eh, platforma proti nelegalnemu delu. Gospe in gospodje, danes Evropska unija, zlasti euroomoče, pre... Eh, še vedno živita v hudi gospodarski in finančni krizi. Zaradi te krize je prišlo še do velikih, eh, do še večjih razlik med državami članicami in do večje polarizacije. E, In zaradi tega je treba narediti več za zaposlovanje. Večja zaposlenost je tudi eno ciljev iz pogodbe. Ti cilji morajo biti vključeni v oblikovanje politik in eh, ti morajo biti vključeni tudi v oblikovanje monetarne politike unije EU mora, tako pravi pogodba, spodbujati tudi ekonomsko, socialno in teritorijalno povezanost in solidarnost. To pomeni tudi to, da morajo vsi ljudje iz vseh socialnih skupin biti vključeni in morajo podpirati projekt evropske integracije. Kriza je pokazala, kako zelo odvisne eh, so eh, gospodarstva držav članic ena od druga. In Eh, gospodarstva eh, ter zaposleni so naša skupna skrb. In ko je, se je Evropa oblikovala, ti problemi niso bili tako upoštevani. Ni se dovolj upošteval realni gospodarski razvoj in pa strukturne razlike, ki obstajajo. In ko se je ustvarjala e, e, monetarna unija, e, so bile te razlike podcenjene, čeprav so bistvenega pomena za delovanje take unije. Sedaj so razlike zlasti med centrom in periferijo žal se je zlasti v državah na, na jugu eh, situacija poslabšala, brezposelnost med mladimi tudi, eh, revščina se je povečala, eh, dohodek gospodinstv pa zmanjšal. Te razlike so velike zlasti na evroobmočje, države več ne morejo devalvirati svoje valute in edina možnost za ponovno spostavitev konkurenčnosti je notranja devalvacija držav. Eh, članic. To pa pomeni izgubo prebivalstva preko odseljevanja. Negativno pa to vpliva na agregatno povpraševanje, človeški kapital, na socialno kohezijo, da ne omenjam niti političnih tveganj, ko sta vedno več populizem in pa ekstremizem, ki eh, se eh, vedno bolj pojavljata v času krize. To je posledica dejstva, da Unija temelji na fiskalnem paktu, in ni eh, nobenih eh, možnosti transnacionalnih eh, fi, eh, fiskalnih prenosov. In zato bomo o teh stvarih govorili tudi v našem sporočilu, ki bo objavljeno naslednji teden. Gospe in gospodne, eh, Eh, priprava monetarne unije je zelo velika naloga, ampak to je predpogoj za bodočo gospodarsko rast, ki bo ravnotežena in za socialno kohezijo. Želimo okrepiti socialno dimenzijo preko boljšega eh, upravljanja, vendar pa delovanje eh, monetarne unije ne sme biti v nasprotju s socialnimi cilji držav članic. Najlepša hvala. So for, uh... Najlepša hvala za ta prispevek. Hvala lepa za to prijazno sporočilo. Upam, da boste tudi sporočilo komisije čim hitreje predložili našemu odboru, da se bomo lahko o vseh teh zadevah pogovarjali. Moja naloga sedaj pa je, da zaključim današnji seminar. Najlepša hvala komisarju, hvala lepa namestniku ministrskega predsednika in ministru za gospodarstvo Republike Moldavije, gospodu Lazarju. Hvala lepa tudi vsem direktorjem agencij, Kristjanu Letmajerju, Juanu Menendesu Valdesu, Kristi Sedlaček in Madlen Serban. Hvala lepa tudi našim cenenim panelistom. Na koncu pa bi se rada še sama oglasila z dobro novico. Organiziramo vam manjši sprejem izven dvorane. Hvala lepa, zaključujem sejo. Hogy nem a